So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Mudi se nam, danes glasujemo.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 Okay, ich glaube, dann haben wir eine. Mislim, da nas je sedaj dovolj za glasovanje. Najprej bomo glasovali o rezultatih trialoga o medu. Gre za poročilo Julie Girling. Glasovati moramo o rezultatu trialoga imeli bomo samo eno glasovanje. Imate vsi glasovalne sezname. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, 25 proti, sprejeto. Deveta točka na dnevnem redu je naslednja, to je poročilo Linde McKeven. Tudi tukaj bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s poročilom Barta Stasa. Spet bomo imeli samo eno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Osem poslancev se je vzdržalo. 20. Nadaljujemo z poročilom Pavla Hoka. Gre za konsolidirano besedilo, o katerem bomo glasovali. Und zwar Abstimmung ist eröffnet. Glasuremo. Wer ist dagegen? Der kann das <laughs> per Knopfdruck dann kundtun. <laughs> Abstimmung ist. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino, čestitam, Pavel Pok. Nadaljevali bomo s poročilom Petra Lizeja. Peter Lize želi še nekaj povedati pred glasovanjem. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem tistim, ki so pripomogli k temu, da smo dosegli rezultat na trialogu skupaj z predsednikom in poročevalcem iz odbora za promet smo dobro sodelovali, rezultat je sicer dober, ni pa popoln vsak lahko reče, da bi si lahko želeli kaj drugega in imel bi prav, tudi kar zadeva izpuste pri letalskem prometu. Tudi sam nisem ravno navdušen. Ampak vprašanje je, kakšna bi bila alternativa, če bi ta rezultat zavrnili. V tem primeru bi spet začela veljati izvirna zakonodaja, da bi bili vključeni torej vsi leti, vključno z medkontinentalnimi leti ko smo o tem govorili, je to stališče zagovarjal samo Bas Eichhout, niti ne vsi zeleni. Zato moramo to preprečiti. Kolegice in kolegi so že takrat opozorili na to, da bi predlog komisije, ki je predlagala pristop po posameznih zračnih prostorih, bil neizvedljiv. Tega ne smemo torej dovoliti. Rezultat ni popoln, ampak zelo veliko smo na koncu vseeno dobili. To, kar imamo sedaj pred seboj, je bolj ambiciozno kot tisto, kar sta predlagala odbora Tran in ITRE. In to je bolj ambiciozno od prvotnega predloga komisije, kaj ti od eh, leta 2016 bomo vključili več izpustov, kot je predlagala komisija. Zato tisti, ki vam ta rezultat ni všeč, lepo prosim, da rezultat vseeno podprete, zato ker rezultat ni popoln, ampak mislim, da smo dosegli veliko. Potem bomo o tem glasovali tudi na plenarnem zasedanju. To je moje priporočilo. Vem, da obstajajo tudi druga priporočila, ampak lepo prosim, da ta rezultat podprete. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Lize. No. Plenarno zasedanje je vedno zelo pomembno in eh, večkrat smo se morali pogajati tudi s svetom v zvezi z pomembnimi doseji, zato bomo sedaj glasovali o rezultatu trialoga. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjena. Gut, weiter geht's. Prav, nadaljujemo. Poročilo Uročev, glasovanje o rezultatih pogajanj. V skladu s členom 70 poslovnika glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino. Poročilo USKI gre za raven hrupa motornih vozil. Tudi tukaj imamo samo eno glasovanje. gre za sprejetje osnutka priporočila za drugo obravnavo. Če potrebujete pomoč, vam bomo pomoč seveda poslali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Wir müssen noch mal kurz das Ergebnis überprüfen. Resultat moramo preveriti še enkrat. Ja, wir müssen es wiederholen. Glasovanje moramo ponoviti. Naprava ni bila ustrezno pripravljena. Torej, še enkrat glasujemo o poročilu USKI. Žal moramo še enkrat glasovati, zato ker naprava ni delovala. Glasujemo. Eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Enak rezultat in upam, da se je rezultat sedaj tudi zabeležil. Wir, ja, ist somit angenommen. Jetzt geht's zum Sprejeto. Sedaj pa poročilo Šliter, gre za 15. točko nasprotovanja v skladu s členom 88. Glasovali bomo elektronsko, glasujemo. Ham alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Glasovanje konec, nadaljevali bomo z 16. točko na dnevnem redu, imeli bomo izmenjavo mnen z glavnim pogajalcem komisije za čezatlansko trgovinsko in naložbeno partnerstvo lepo prosim, da vsi tisti, ki ne želite več eh, sodelovati na seji našega odbora, dvorano tiho in mirno zapustite. So, ich bitte doch die Kollegen wieder. Kolleginnen und Kollegen, sedite, prosim. Denn. Imeli bomo izmenjavo mnen z gospodom Garcijo Berserom, on je glavni pogajalec komisije za pogajanja za čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo. lepo prosim, da pogovore opravljate zunaj dvorane. Kolegice in kolegi, vsi, ki stojite, lepo prosim, da zapustite dvorano, zato da bomo lahko mirno razpravljali o naslednji temi. Prebral bom seznam govornikov, ampak še prej želim besedo dati glavnemu pogojavcu komisije in kakor vam je prav gotovo jasno, imamo v tem odboru nekaj vprašanj in prav tako vemo, da so predlogi komisije uh, tako zapleteni, da bi morda lahko celo ogrozili pogajanja. Tukaj se izražam diplomatsko in kolegi in kolegi imajo velike pomisleke. Povem vam lahko, da sam prihajam iz Nemčije in pri pri vsaki prireditvi, na kateri sem sodeloval v zadnjih šestih mesecih, smo govorili o TTIP-ju. Če se dogovorimo o tem, da bomo pač imeli pogovore, potem uh, moramo pogovore tudi imeti, ne smemo jih kar tako potisniti ob stran. Dejali ste, da želite imeti pogovore z nami, zato nas morate imati resno. V tem odboru smo se v, med koordinatorji odločili, da bomo spregovorili o varnosti živil, o podnebju in o okolju. Na no, vse zadnje smo zelo velik zakonodajni odbor v tem parlamentu. Želimo biti čim bolj obveščeni o teh temah in danes ali jutraj bom. Uh, iz dokumentov poskušal izvedeti čim več in uh, nenavadno se mi zdi, da bo nekdo samo meni dokumente posredoval. Želel bi si, da bi imeli več preglednosti, drugače se že nagibam k temu, da bi to zavrnili. Ni mi všeč, da se za zaprtimi vrati ustvarjajo dejstva in se potem predstavljajo parlamentu kot izvršeno dejstvo. Zato imamo sedaj pogajanja tukaj, zato da lahko pokažete interes za pogovore z nami in zato da bodo kolegice in kolegi lahko izrazili svoje velike pomisleke, morda nam bo uspelo kaj tudi rešiti. Sedaj vam dajem eh, besedo, kaj ti. Vi ste glavni pogajalec komisije. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa, gospod Grote. V veliko veselje mi je, da sem z vami danes. Prvič sem danes z vami, prav gotovo pa ne zadnjič. Ta odbor ima pristojnosti na dveh zelo pomembnih področjih. Gre za varnost prehrane in zaščito okolja to sta dve področje, ki bosta prav gotovo zelo pomembni v okviru TTIP-ja. In uh, dobro je, da bomo o tem govorili v vašem uh, odboru. Smo tudi v stikih z spremljevalno skupino INTA in tudi vi imate stike s to skupino, ampak uh, z našega vidika. Uh, je treba izkoristiti vse priložnosti za to, da bi govorili z vami. Z, je, z mano je tudi Monika Hensi, ki je odgovorna za okoljska vprašanja. Za okoljska vprašanja v okviru pogajen. Ne želim podati predolgi, predolge uvodne izjave, zato ker mislim, da bi bilo bolje, če bi imeli čim več časa na voljo za to, da bi imeli razpravo. Vse eno pa vam želim podati splošen pregled pogajanj in Še posebej želim izpostaviti tiste vprašanje, ki bi morda lahko vaš odbor še posebej zanimala. Najprej želim začeti z vprašanjem preglednosti. Povem vam lahko, da smo pogojavci Evropske komisije zavezani preglednosti, ne samo preglednosti do Evropskega parlamenta in držav članic, ampak Zavezani smo preglednosti tudi do evropske javnosti. Nenehno smo v pogovori z vsemi interesnimi skupinami, ki želijo govoriti z nami. Redno imamo pogajanja z deležniki v zvezi z pogajanji o TTIP med vsakim pogajalskim krogom in tudi po vsakem pogajalskem krogu. In pred kratkim smo oblikovali svetovalno skupino, ki vključuje 14 zastopnikov različnih evropskih interesov in med njima sta dva predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij. Po vsakih pogajanjih bomo pripravili dokument, ki bo predstavil naša pogajalska stališča. Seveda je treba besedila sama obravnavati zaupno vidijo jih lahko samo države članice in Evropski parlament. Seveda je treba upoštevati tudi določene kriterije glede zaupnosti, ampak eh, vsekakor želimo jasno povedati, kaj si Evropska unija želi doseči na teh pogajanjih. Prav tako pa bomo nadaljne dokumente dali na voljo v bližnji prihodnosti. Kakšno je trenutno stanje na področju pogajanj? Četrti krok smo imeli prejšnji teden, četrti krok pogajanj z ZDA. Govorili smo o skoraj 20 temah, zato lahko rečem, da je bilo delo intenzivno. Mislim, da dosegamo napredek in mislim, da se že izrisuje prva oblika zelo obsežnega, vseobsegajočega sporazuma. Ampak povem vam lahko, da je do konca še zelo veliko. Zelo jasno sem želel to povedati, kajti včasih se zdi, da imajo ljudje občutek, da se pogajanja pritiskajo, da se hiti, ampak uh, ni tako. Komisar De Hucht je dejal, da ni nobene možnosti, da bi pogajanja zaključili leta 2014. Pogajanja bodo zaključili naslednja komisija, svet in parlament. Uh, ampak delamo na različnih področjih in ključnega pomena je, da dosegamo postopen napredek. In če tega ne bomo dosegli, bo vse delo čakalo za konec in tako se pogajanja običajno ne izvajajo. Govorimo o klasičnih vprašanjih glede dostopa do trgu, javno naročila, tarife, sklepi in odločitve v zvezi z storitvami in naložbami, seveda pa govorimo tudi o regulativnih vprašanjih, kajti to je eden od elementov, ki je bolj uh, pomemben, bolj poln izzivo in bolj zapleten. Zato se nam je tudi zdelo, da bi bilo dobro vključiti vse kolegice in kolege iz Evropske komisije, ki delajo na tem področju. Dobro bi bilo, če bi se vsi vključili v naša pogajalska moštva. Seveda pa želimo sodelovati tudi z Evropskim parlamentom, kajti Evropski parlament želi nekaj dodati k temu. Mislim, da je to zelo pomembno bliza, bližajo se pogajanja o regulativnih vprašanjih in nekaj želim jasno povedati, kaj ti to je relevantno za vaši dve politični področji. Javno je bilo že večkrat ponovljeno, to je dejal komisar De Hucht in to je dejal tudi komisar Barozo in to ponavljam tudi sam. Namreč kompromisov ne bo glede ravni zaščite, ki jo imajo državljani Evropske unije, v okviru zakonodaje na področju zaščite okolja in varnosti prehrane. To vam povedati želim sedaj, kajti vi ste odgovorni za ti dve politični področji. Včasih se pojavlja skepticizem v zvezi s tem, ampak eh, konec konco je popolnoma jasno. Jasno nam je, da če bo končni sporazum ki ga bomo predstavili Evropskemu parlamentu, poslabšal stopnjo zaščite na področju varnosti hrane in zaščite okolja, potem Evropski parlament tega ne bo sprejel. Združene države so prav tako javno izrazile, da ne želijo zmanjšati stopnje zaščite v ZDA in tudi tam mora dogovor potrditi kongres. Jasno sem želel to povedati, z veseljem bom odgovoril na vsa vaša morebitna vprašanja, ampak vse, kar zakonodaja navaja v zvezi z prepovedjo vaktopamina in drugih rasnih hormonov, vse, kar zakonodaja navaja v zvezi z eh, gensko spremenjenimi organizmi, vse to ostane nespremenjeno. V okviru pogajanj ne bomo spremenjali nič. To seveda ne pomeni, da ne moremo storiti nič na področju varnosti hrane ali na področju zaščite okolja. Mi želimo doseči, da bi postopki na področju sanitarnih ali fitosanitarnih eh, meril bili ustrezni. Tudi njihovi postopki so zelo zapleteni, kar zadeva uvoz v ZDA. O tem bomo prav gotovo torej, govorili z ZDA. Naši kolegice in kolegi v GD Sanko vodijo pogajanja na to temo in uh, nikakor ne bomo sprejeli nobene zaveze, ki bi ogrožala zakonodajo na področju zaščite hrane. Tudi za okolje vela enako. Nekatere skrbi, da govorimo o kemikalijah z ZDA. Da, o kemikalijah govorimo, kajti govorimo o tem, da bi prihranili pri nepotrebnih regulativnih stroških, vsekakor pa nikakor ne bomo pod vprašanje postavili zakonodaje REACH, ta mm, zagotavlja višjo raven zaščite kot TOSKA v ZDA, zato smo jasno povedali, da lahko govorimo o izogibanju podvajanja regulativnih stroškov in eh, lahko ugotovimo, kje lahko naše agencije bolj eh, učinkovito sodelujejo, ugotovimo lahko, kje si lahko izmenjujemo informacije in kje lahko zmanjšamo stroške. To bi bilo dobro tudi za regulatorne organe, ampak to nikako ne pomeni, da bomo ogrozili raven zaščite na področju kemikalije. Tudi američani so to jasno sprejeli. In še eno vprašanje, ki se pogosto pojavlja pri vaših voljivcih, je reševanje sporov in vprašanje v zvezi z naložbami. V Berlinu sem bil pred nekaj tedni, v Bundestagu smo imeli razprave na to temo, govorili smo z različnimi deležniki. Naslednji teden bomo objavili posvetovalni dokument. V tem posvetovalnem dokumentu bomo razložili vse pomembne točke v zvezi z zaščito ulagateljev in v zvezi z drugimi elementi na tem področju. Več kot tisoč sporozumov ureja ta vprašanja, vključno z določenimi listinami. Ugotovili bomo, kakšen je status quo. Ugotovili bomo, o čem smo se dejansko dogovorili s Kanado in mislim, da bi to lahko bil dober predlog tudi za ZDA. In pri vseh elementih bomo predlagali pristop, ki bo izpolnjeval hm, pričakovanja. Želimo zagotoviti, da bodo vlagateli zaščiteni tako, da uh, ne bo ogrožen noben vidik našega poslovanja. Mislim, da bo to najmočnejši model zaščite na področju pravice do uh, reguliranja in zelo pomembno je, da imamo to razpravo, da imamo ustrezno uh, izmenjavo mnen. 90 dni bomo imeli na voljo za razpravo in za ocenjevanje. Sodelovali bodo države članice in parlament, preden bomo spet govorili z ZDA. Tudi ZDA se zaveda, kako pomembno je imeti ustrezno, ustrezen pristop do uh, regulative in pri naložbenih uh, sporozumih si želijo poskrbeti za to. In še eno vprašanje, ki je vzbudilo nekaj pomislekov, namreč, da bi vzpostavili svet za regulativno sodelovanje mislim, da ta svet ne bo ogrožal nikogar. Ena od eh, zadev, ki smo jih želeli zagotoviti tukaj, je, da bi lahko bolje sodelovali z ZDA. In želeli smo zagotoviti, da bodo regulativni organi v ZDA bolj upoštevali naše regulativne organe kot do sedaj. In vem, da GD, Envi in uh, njihovi partneri tako rekoč v ZDA že bolje sodelujejo in želimo zagotoviti sistem za to, da bodo regulativni organi dejansko izvajali TTIP. Zagotoviti želimo, da bi imeli bolj skladne, bolj primerljive regulativne režime med eh, obima kontinentoma. Seveda pa moramo spoštovati našo regulativno avtonomijo. Ne bomo dovolili, da bi naprimer skupaj pripravljali pravila. Ne, še vedno bo Evropska unija pripravljala zakonodajno, uh, zakonodajne predloge in regulativo. To bo ostalo tudi po veljavnosti sporazuma. Poskrbeli bi le, da bo dialog na področju regulativnih vprašanj tesnejši. Po eni strani se želimo izogniti podvajanju prizadeva na tem področju, seveda pa želimo tudi vplivati na globalni regulativni okvir, bolj kot eh, bomo lahko sodelovali z ZDA na področju regulativnih vprašanj, večji globalni vpliv bomo lahko imeli. V kontekstu teh pogajanj si želimo imeti tudi močno poglavje o poglavju, ZDA ima svoje pomisleke tukaj in tudi mi jih imamo, zato mislimo, da je to ustrezna priložnost, da z ZDA sodelujemo in pripravimo močno okoljsko poglavje. Moja kolegica Monika je odgovorna za to vprašanje in če imate kakšne konkretne vprašanja v zvezi s tem, vam bo seveda odgovorila na to. To je samo na kratko, to sem želel povedati v svoji prvi predstavitvi in kakor sem dejal, nas bo naslednji teden obiskal predsednik Obama in uh, mislim, da bo to signal za politično podporo tem pogajanjem. To niso preprosta pogajanja, ZDA imajo svoje interese, mi imamo svoje interese in zagotoviti moramo, da bomo svoje interese trdno branili, nismo na juni, zavedamo se, kakšne eh, pasti se skrivajo v tem procesu, ampak eh, mislim, da bi na koncu lahko dobili rezultat, ki bo okrepil EU na globalne ravni in lahko bi imeli mnogo boljši okvir za gospodarsko sodelovanje z ZDA. To so moje uvodne besede, ampak kakor sem povedal, z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli z govorniki dve minuti vsak eh, poročevalec, namreč iz vrst obeh večjih skupin, zato da bi imeli čim širši pogled na to vprašanje. Najprej dobi besedo gospa Mazej Kukovič, na to pa Linda McKeven. Hvala lepa, predsednik, eh, in hvala lepa gospodu Berkeru za to prezentacijo bila sem tudi včeraj na eh, skupini eh, kjer sem poslušala vašo predstavitev in vašo razpravo in prav pričakovala in čakala sem kdaj bomo pričeli govoriti o hrani ki je pač svetovno pomembna eh, in zraven tudi o okolju kajti vsi vemo da so američani Eh, pogajalci eh, zelo visoko kot pogajalci zelo visoko na svetovni lestvici poleg tega pa vemo da sta evropa in amerika samo skupaj lahko kos takšnim konkurentom kot je kitajska in indija ki se hitro razvijajo. vendar tekom pogajanj je vedno treba imeti na mizo eh, tako rekoč palico in korenček in bojim se da bodo šla pogajanja v drugih smereh tako daleč da bo težko na tem področju kar se tiče hrane težko zaradi tega ker so tudi zelo velike razlike in eh, pri pogajanjih pač gre vedno za to da nekaj popustiš in nekaj daš in, eh, eh, in če bomo spustili vse drugo naprej in da bo to ostalo kot eh, tema, ki mogoče se ne zdi tako pomembna, eh, potem bomo imeli Eh, na koncu lahko rezultate ki ne bodo dovolj ambiciozni eh, za vse nas. zato bi eh, resnično rada slišala ta princip ali gredo vse vzporedno ta pogajanja ali je mogoče vidik hrane in okolja zadaj za tem. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa, Linda McEwen. Um, Hvala, predsednik. Hvala tudi, da ste prišli sem in nam predstavili stanje o teh pogajanjih. Trenutno je težko, kajti vsakeč, ko se sestaneš z nekom, ki sodeluje v novih pogajanjih, reče, oh, nič se še ni začelo, ni, naj te ne skrbi. Um, čez kakšen teden se bo vedelo, ampak zaenkrat ne dobivamo nobenih informacij. Mislim, da bi bi morali bolj jasno vedeti, kako bodo sporočena določene informacije. Predstavljam si, da bodo kolegi spraševali o kloniranju. V tem odboru so izražena zelo močna mnenja o kloniranju živali in tudi mnenja o vprašanjih varne hrane potem reševanje sporov med ulagate, z ulagatelji. Vem, da je ameriški senat v zvezi s topakom tudi izrazil pomisleke v zvezi s TTIP-jem. Sprašujemo se tudi, eh, kar se dogaja v Avstraliji, v zvezi s tem, kar se dogaja z Avstralijo in eh, zlorabo tega mehanizma ampak um, želimo vedeti, v katere procese se to vključuje. Potem je še eno vprašanje povezano z mojo državo, zdravstvene storitve. Komisija pravi, da je to zunaj območja pogajanj. Ali lahko dobimo eno jasno izjavo komisije o zdravstvenih storitvah? Ljudje si namreč ne želijo, da bi pogodbeniki ozili zdravstvene storitve in da bi to grozila različna podjetja. Če ta, te stvari ne bodo dobro urejeno, bo veliko nasprotovanja tem sporazumom. In to lahko postane tudi evropska predvolilna tema. Zato mora komisija zelo, zelo jasno povedati, kaj se dogaja. Kaj ti drugače bodo koristi trgovinskega sporazuma se izgubile v takih prepirih? Dank. Hvala lepa. Peter Lize. <laughs> Das geht aber schnell. To je bilo pa zelo hitro. Se opravičujem, pravi predsednik. Sedrin Belije je naslednja. Se opravičujem. Dezoli. <laughs> Merci. Tudi jaz se opravičujem. Hvala, predsednik. Hvala, gospod. Bersero, da ste prišli v naš odbor. Zato prvo izmenjavo mnen in upam, da to ne bo tudi zadnja. Govorili ste nam o napredku v, poga v pogajanjih z Ameriko. Želimo izraziti resen pomislek, da bo Evropski parlament res polno vključen v ta pogajanja, kajti parlament, Evropski parlament mora res podati strinjanje oziroma potrditi sporazum, prostotrgovinski sporazum z ZDA. In ko govorite o preglednosti in ste rekli, da bo posvetovalni dokument objavljen prihodnji teden, ali to pomeni, da Eh, če bom eh, jutri s kolegi ekologi ali s kolegi iz odbora za okolje uradno prosili, da nam pošljete originalno besedilo pogajalskega, original pogajalskega besedila ali ga bomo dobili. Kajti poleg besedil in razlag, ki nam jih podaja komisija, si želimo, da bi nam toliko zaupali, da bi mi imeli upogled v originalna besedila za pogajanja, zato da bi lahko sami preučili te dokumente. V zvezi s tem imam dve vprašanje o tem, kar ste omenili. Prvo se nanaša na harmonizacijo predpisov zlasti na področju zdravja, varstva in okolja. Nemški ministr za zdravje je pred kratkim Izraz, eh, za okolje je pred kratkim izrazil skrb, da bi TTIP ogrozil okoljske predpise. Ali nas mora tudi ta izjava skrbeti in ali nam lahko poveste, kakšen je bil vaš odgovor nemški vladi v zvezi s temi pomisleki, ki se nanašajo na harmonizacijo predpisov za varstvo potrošnikov in varstvo okolja v tem, tem sporazumu. In drugo vprašanje, mehanizem reševanja sporov med ulagatelji in državo, tudi to je stvar, ki nas zelo skrbi. Če prav razumemo, lahko vlagatelji tožijo državo zato ker je izvajala zakonodajo, ki je nekako v nasprotju s tem transatlantskim dogovorom. Kaj se bo torej zgodilo, če bo ena država članica sledila drugačni politiki, kot je predvideno v sporazumu? Kaj se bo naprimer zgodilo, če bo hotela država članica prepovedati gensko spremenjen organizem, ki pa je dovoljen v tem čezatlantskem sporazumu? Ali bo to sprožilo mehanizem reševanja sporov med državami in kaj se bo naprimer zgodilo, če bo država članica prepovedala izkoriščanje plina iz krilavcev v svoji državi. Hvala. Hvala lepa. Merkis, Susa in Dagmar. And, uh, uh, Hvala, Hvala, da ste tukaj in da ste nam bolj natančno pojasnili stanje pogajanj o TTIP-ju. Kot so povedali že kolegi, tudi nas nekatere stvari skrbijo. Sem aktivna članica skupine za vodo v Evropskem parlamentu in tudi voda je tukaj predmet skrbi. Je tudi nas skrbi ta mehanizem reševanja sporov med ulagatelji in državo in ali komisija lahko najde boljšo alternativo za ta mehanizem reševanja sporov na tak način, da to ne bo breme za države, ki ima ambiciozne okoljske zahteve. In kar se tiče vode, pridobivanje plina iz krilavcev potrebuje veliko vode in to se na UZDA e na veliko izvaja reševanje sporov med vlagatelji in državo pa bi lahko povzročilo, da bi, član, da bi drž, vlagatelji lahko tožili neko državo zaradi eh, prepovedi tega načina pridobivanja plina. In kakšen bo izid takega procesa je negotov, če naprimer neka država določi zelo visoke okoljske standarde. Kaj lahko komisija odgovori?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 Seveda, gospod Bersero, zahvaljujem se vam, da ste prišli sem, ampak to, kar smo tukaj slišali, nam je bilo že večkrat servirano. Naj vas ne skrbi, vse, kar je dobrega v okoljski evropski zakonodaji, bo tudi ohranjeno. Ampak zanima me, ali bomo imeli neposreden dostop do dokumentov za pogajanja. To je bistveno vprašanje. In potem še imam tri konkretna vprašanja. Eno se nanaša na zdravstvene storitve in na to, da liberalizacija te dejavnosti in komercialnih dejavnosti lahko povzroči naslednje. Katerakoli javna storitev na področju zdravja lahko, je lahko predmet odkupa strani ameriškega podjetja tukaj ne sanjam, to je čista resnica. In potem vprašanje upravljanja javnih zadev. Škandal NSA je pokazal, da ZDA nadzorujejo vse evropske državljane. ZDA imajo dostop do vseh podatkov, ki jih želijo. Kako bi lahko v takem trgovinskem sporazumu zaščitili podatke, vključno zdravstvenimi podatki državljanov? Torej gre za varstvo osebnih podatkov in za varstvo pravice državljanov do dostopa do zdravstva. Te pravice v Evropi v resnici ne obstajajo več, včasih pa so obstajale. Vsaj v večini držav ne več. Zato sprašujem to in obenem upoštevam načelo predvidnosti, kajti ne želimo si, da bi se evropska zakonodaja razveljavila. Seveda ne bo razveljavljena, ampak z določeno zakonodajo bi lahko spodkopali klauzule, ki so zapisane v pogodbi. In potem tretja stvar, kaj se bo zgodilo, če se bo država članica odločila, da je voda skupno dobro, ki ga ni mogoče privatizirati ali bo neko evropsko podjetje lahko tožilo državo, pač podjetje, ki bo hotelo dostop do vode. To so vprašanja, ki sem jih postavila. Če pa ne bomo dobili odgovora, bomo mogoče lahko uničili to zgodbo in tistega volka, ki grozi po noči. That I trust your commissioner. Let's put it like this. I do not know you. With you so. Rod Bernd. Hvala, komisija. Res, da vam zaupam, vendar imam tudi utemeljene pomisleke. Vprašanje za komisijo. Ko pravite, da boste zagovarjali evropska stališča in to močno zagovarjali, vam verjamem. Vendar pa vsaj nekateri deli Evropske komisije menijo, da je varstvo potrošnikov že nekoliko pretirana zadeva. Ko govorimo o preglednosti, menimo, da je treba objaviti vse dokumente na internetu in to tudi vse dokumente, ki prihajajo iz ZDA, kajti drugače preglednosti ni. Razumeti moramo obe strani, da bomo imeli celo sliko. Vedno se bo sicer pojavljal problem, da bo kdo rekel, ah, eh, določene pripombe niso bile utemeljene, zato ker nismo videli argumentov z druge strani. In torej, če želite zagotoviti preglednost, jo zdaj lahko. In potem, če sem prav razumel, razumela, naj bi se pogajali o približno 22 temah na področju zdravja. To me je nekoliko presenetilo. Mogoče bi se morali dobiti prej. Vem, da obstajajo razhajanja v odborih v parlamentu, tako kot tudi v komisiji in vem tudi, da obstaja delovna skupina v odboru za zunanjo trgovino. Kljub temu sem prepričana, da širše znanje in širša ozaveščenost je nujna v tem odboru in to bi morali podpirati in hkrati tudi mobilizirati javnost. Povedali ste en zanimiv stavek, ki, ob katerem sem se ustavila. Sve, rekli ste, stvari ne bojo šle zelo hitro, prihodn, te stvari bo morala zaključiti prihodna komisija, ampak iz tega lahko sklepamo, da pogajanja sploh ne bodo nikdar zaključena. Ste pozitivno optimistični, vendar zato morda niste sposobni objektivno soditi. Pravite, da ne bo kompromisov o ravni varstva potrošnikov. No, pa preidimo k podrobnostim. Verjamem, da se varstvo potrošnikov ne bo znižalo, ampak imamo različne izkušnje. Če govorimo o izkušnjah, boste vi morda rekli, da je bila ta izkušnja, o kateri bom govorila, slaba. Prva, recimo mlečna kislina z to kislino je prepovedano obdelovati meso, zato da bi izgledalo svežo. Komisija je pripravila delegirani akt, ne vem, kdo ga je hotel, komisij, eh, parlament je hotel temu nasprotovati in odbor tudi, vendar se je komisija zelo uprla. Visoki predstavniki komisiji, komisije so američanom rekli, da je to vprašanje tega, kako pošten pogajalec si. Kako naj to razumemo, nam to lahko poveste. Ali pa še en drug primer. Kloniranje živali. Že dolgo časa nazaj ste, ne vi osebno, ampak komisija, uh, Eh, zdaj vas jemljem kot predstavnika inštitucije, se razumete. Torej, obljubili ste po dolgem trialogu s predsednikom odbora in eh, eh, nekateri tudi člani tukaj to poznajo o označevanju govejega mesa. Potem smo pripravili predlog na spletni strani oddelka za kmetijstvo, ki ima sedež v Bruslu, videli, da naj nas to sploh ne skrbi, ker predloga ne bo. Stopili smo v stik z odgovornim direktorjem pri komisiji, ki mu je bilo preveč nerodno, da bi sploh odgovoril. In kaj je bilo v tem predlogu? Ravno to je zanimivo. Uh, ja, ne bi smeli klonirati in ne bi smeli poprodajati izdelkov iz kloniranih živali. Uh, če država tako določa. To je zelo zanimiv način, kako se izogneš predpisom o standardih varstva. Ne znižujemo naših standardov, vendar pa dovoljujemo, da uvažamo iz ZDA to, kar je pri njih zakonito. Ampak, gospod Bersero, sami veste, da bo jasna posledica tega, da bodo kmetje rekli, ali ste nori. Američani lahko uporabljajo cenejše metode in lahko počnejo celo vrsto stvari. Mi potem ne bomo več konkurenčni, hočemo, da se naši standardi spremenijo. In to bi bil povsem logičen odziv. In to, kar počnete, je zelo pametno. Ne nižate standardov, samo dovolite nekaj, kar je zakonito v drugi, v drugi državi. Če je zakonito, potem pa vendar ne more biti slabo. Ampak treba je vedeti, da v ZDA ima čisto drugačno kulturo varstva potrošnikov. Pa potem še en primer. Vedno obstajajo koristi in prednosti tega, da si dal časa v parlamentu. Dobra stran tega je spomin in jaz imam kar dober spomin in kar dobro vem, kaj se je dogajalo v zadnjih letih. Naprimer področje gensko spremenjenih organizmov ali moramo to označevati. In največji, največje nasprotovanje je prihajalo strani ZDA. Kako bomo mi to naredili v Midwestu? Mi združujemo gensko spremenjeno in nespremenjeno koruzo ali žito skupaj. Kako bomo to naredili? Torej, to je nekaj, kar je popolnoma zakonito v ZDA. Ali pa še en drug primer. Gospod Verhoeven je pred leti dovolil, da se uvozijo v Evropsko unijo piščanci, ki so bili očiščeni s klorom. To je nevarna kemikalija, strupena, zelo strupena kemikalija. to je nekaj, kar sploh ne sme priti v stik s hrano. Kljub temu so pred leti obstajali ljudje v komisiji, ki izven eh, konteksta TTIP-ja so bili pripravljeni dovoliti tak uvoz, ampak parlament je preprečil to vendar po naključju, niti ne komisija. Pa še ena stvar, takih primerov je kar veliko naj povem, komisiji ne zaupam. Varstvo potrošnikov boste prodali hitreje, kot bi rekli keks. Kaj pa reševanje sporov? Neverjetno, kako se to dogaja. V okviru STO smo izgubili vse take primere reševanja sporov. Se spominjate zadeve o hormonih? In mi smo ali morali sprejeti tako govedino ali pa smo morali plačevati kompenzacije. In takrat smo se odločili za plačevanje kompenzacij. Kako naj vam zaupam, Evropski komisiji in direktorjem, kako naj vam zaupam, vas osebno izuzemam, kako naj zaupam in kako naj vam vsi zunaj zaupajo, da nas ne boste prodali ali pa da ne boste tega naredili skozi zadnja vrata. Seveda ne boste znižali standardov, vendar se boste standardom izognili. In zato pozivam vse naj čim prej nasprotujajo temu sporazumu, dokler ne bomo imeli več zagotovil, kot jih imamo zdaj. Hvala lepa, Dagmar Berend. S tem je seznam govornikov konec. Morda pa ne. No, imeli bomo dva kroga, časa imamo dovolj. Najprej dobi besedo glavni pogajalec, na to pa bomo imeli še dovolj časa za druga vprašanja. In ne bomo vas časovno omejevali. Obljubite, gospod Grstec, izvolite. Well, uh, thank you very much and I think that uh, Hvala. Kar veliko vprašanje bilo, poskušal pa bom odgovoriti na vsa. Najprej vprašanja preglednosti. Več, več, odva, več vas je omenilo to temo. Naj bo jasno, vsi dokumenti, ki jih Evropska unija predloži v pogajanjih ZDA, se delijo vnaprej z državami članicami in z odborom za spremljanje. Vsi oni prejmejo dokumente, ki so ustrezni, ki so primerni za, potrebni za njihovo delo. Gospod Moreira je predsednik tega, te skupine za spremljanje in zaenkrat ni bilo nobenih težav v odnosu do parlamenta. Govorili ste tudi o ameriških dokumentih. Ampak pri tem naj povem to, da je treba spoštovati stališče pogajalskega partnerja. ZDA ne pošiljajo dokumentov kongresu in zato so rekli, da bi se jim zdelo težko objavljati oziroma dati te dokumente parlamentu in državam članicam. Rekli so, da bi to zelo otežilo pogajanja, zato upamo, da bomo dosegli dogovor z EDA, na podlagi katerega bomo pod pogoji zaupnosti lahko delili te dokumente. Ampak pogoji Eh, pogajati se je zelo težko, če so pogajalski dokumenti obeh strani javni. Vendar pa vse eno smo se poskušamo pogajati o tem, da bi lahko te dokumente izmenjavali z državami članicami in Evropskim parlamentom. Poleg tega imamo svetovalno skupino, 14 članov te skupine, ki vključuje tudi dva predstavnika okoljskih nevladnih organizacij, dva predstavnika sindikatov, dva sedem predstavnikov različnih interesnih skupin in drugi, oni bodo imeli dostop do teh dokumentov. To je zdaj nekaj novega, česa takega do zdaj ni bilo, vendar menimo, da je zelo pomembno in da je treba zagotoviti dostop do določenih informacij med uh, pogajanji. Poskušali bomo izboljšati tok informacij med pogajanji in tudi z gospodom Morejro bomo razpravljali o tem, kako bi bil odbor Envi ustrezno obveščen o različnih temah, ki so predmet pogajanj. Naj pojasnim, gospa Oberenc, ne govorimo o 22 zdravstvenih temah, ampak imamo približno 20 delovnih skupin, ki obravnavajo različne teme. Teme, ki so neposredno zanimive za vaš odbor, takih tem je približno štiri, potekajo razprave o kemikalijah, to je eden od sektorjev, o katerem razpravljamo, o tem, kako bi dosegli boljšo regulativno skladnost ali ujemanje. V, kratku, v kratkem bo pripravljen dokument o tem, o čem razpravljamo na tem področju, zato da to ne bi kakorkoli spodkopalo varstva na področju kemikalij v EU. Potem imamo skupino za varnost hrane, ki je, če mor rečemo, tudi skupino za sanitarne in fitosanitarne ukrepe ti ukrepi so ena od tem, bo, o, katerem, o katerih se bomo pogajali in potem razpravljamo tudi o okoljskih vprašanjih v okviru poglavja o okolju in trajnostnega razvoja. In o tem so, pri tem sodelujemo z vašim odborom in tudi z odborom ITRE, s katerim smo imeli včeraj sestanek. To so torej tiste štiri vprašanja, poleg okoljskih vprašanj, kjer vidim posebne interese za vaš odbor. Kot poslanci vas seveda najbrž razim, zanimajo vsi vidiki pogajanj o TTIP-ju. In nekatera stališča, ki sem jih danes slišal, niso izključno stališča, ki spadajo na področje delovanja tega odbora. trenutno, naj odgovarjam še na naslednje vprašanja. Tukaj je bilo nekaj vprašanj v zvezi z reševanjem sporov med vlagatelji in državo, kako bi to lahko vplivalo na dogajanje v državah članicah na različnih področjih. Kot sem povedal, naslednji teden bo na voljo dokument za javno razpravo. Vsak član javnosti, ki ga to zanima, bo lahko pogledal ta dokument. Naj pa vseeno pojasnim nekaj ključnih elementov, zlasti v sektorjih, v zvezi s katerimi ste izražali pomisleke. Prvič. Reševanje sporov ne more biti nek mehanizem, ki bi usiljeval določene rešitve. Ta mehanizem se uporablja, kadar gre za razlastitve ali kadar, uporablj, kadar se za vlagatelja uporabljajo nepošteni pogoji in ta vlagatelj potem lahko sproži spor, kar lahko pripelje do kompenzacije. To že obstaja in to že imamo v sporazumih z drugimi državami in tudi v energetski listini. Kaj pa je problem? Zdelo, zgodilo se je, da je prišlo do primerov, ko se je regulativno, eh, eh, regulativo izpodbijalo in ko so to izpodbijali, naprimer, ulagatelji. Bil je tak primer v Nemčiji, ko je šlo za vprašanje povezano z energetsko listino. In potem, naprimer, omenjali ste avstralske predpise o tobaku, ampak to ni bilo uh, tako. Ta spor je bil sprožen zato, ker ima Avstralija dogovor s Hongkongom in podjetje v Hongkongu je uporabilo ta sporazum za izpodbijanje tega predpisa. Povrh vsega pa v vseh teh zadevah še ni bilo odločeno in niti ne vemo, kakšen bo rezultat. Nekateri primeri, ki so pogosto navedeni, so bili celo zavrnjeni na arbitražnih sodiščih. Ampak kaj želimo mi zagotoviti s tem mehanizmom? Po eni strani hočemo zaščititi vlagatelje oziroma investicije, želimo pa tudi zagotoviti dovolj jasna pravila in dovolj jasna in pregledna, zato da ne bi izpodbijali zakonitih regulativnih politik besedilo prihodnji teden bo zelo jasno in tam bo zelo jasno tudi opisano, kaj je pravično obravnavanje vlagateljev. Zelo jasno bo opisano tudi, kaj meni, da Evropska komisija meni, da mora biti vključena v sporazumu ZDA in zakaj menimo, da bi taka določba dala vsa potrebna jamstva pri izpodbijanju regulativnih politik ali v ZDA ali v EU. Potem omenjali ste vprašanje zdravstvenih storitev. Vem, da je to zelo občutljivo vprašanje v Združenem kraljestvu in o tem sem razpravljal z britanskimi poslanci. Dve stvari bi rad povedal v zvezi s tem. Prvič, nič, o čemer se bomo pogajali v tem sporazumu, ne bo moglo prisiliti držav članic, da privatizirajo javne storitve. Poleg tega nič v tem sporazumu ne bo preprečevalo, preprečevalo državam članicam, da ne bi nekaj neke dejavnosti, ki so jo prenesle na zasebni sektor, ne bi prenesla nazaj v javni sektor. To je zagotovljeno v naših trgovinskih sporazumih. To smo zapisali pri naših uh, zavezah v zvezi s storitvami in to bomo tudi ohranili pri pogajanjih za ZDA. ZDA se ne zanimajo, naprimer, za vodne storitve. Vemo, da je to zelo občutljivo vprašanje v Nemčiji in tam je bilo zelo, tam sem imel veliko priložnosti za razpravljanje o tem z predstavniki Lender. Govorili smo o storitvah v zvezi z vodo, z javnim naročanjem. Vemo tudi, da je to izključeno iz direktive o javnem naročanju v Evropski uniji in nobenega tveganja ni, da bi lahko ulagatelj preprečil državi članici, da določene storitve vključi nazaj v javni sektor, če je to demokratična odločitev te države. Kot sem že rekel. Aha, govorili ste tudi o vprašanju, do kakšne mere bi reševanje sporov med vlagatelji in državo lahko prisililo državo, da dovoli gensko spremenjene organizme ali pridobivanje plina iz krilavcev. Za nas je to popolnoma jasno, da se tega ne da. To ni noben mehanizem, s katerim bi lahko nalagal obveznosti neki državi članici in tudi v tem sporazumu ne bo nobenih obveznosti glede hidravličnega drobljenja te stvari niso urejene na evropski ravni in niti najmanj ne bodo urejene v kontekstu TTIP. Vsaka država članica bo pač sprejela odločitev, za katero meni, da je najbolj ustrezna. Zagotoviti želimo, da so standardi varstva naložb jasna in da bo jasno razumljeno, kaj je pravično obravnavanje, enakopravno obravnavanje. Treba bo zagotoviti, da ureditev ne sme kršiti pravičnega in enakopravnega obravnavanja. Govorili ste o primeru iz Kanade, o, o, ki se je nanašala na odločitev v zvezi z oduzemom dovoljenja in se nanaša na hidravlično drobljenje. Predlagamo, to, kar bomo predlagali, bo narejeno tako, da ne bo mogoče izpodbijati določenih stvari eh, s to metodo reševanja sporov med ulagatelji in državo. Ta vprašanja so zelo tehnična bodo pa vključena v vprašanje, ki bo v dokument, ki bo objavljen prihodnji teden. Uh, Nekateri ste spraševali tudi o varstvu osebnih podatkov in drugih podatkov. V tem sporozumu bomo govorili tudi o podatkih, kajti podatki so zelo pomembna stvar modernih gospodarstv in zato je logično, da bomo govorili tudi o podatkih. Ampak pod jasnim predpogojem in to v skladu z odločitvijo Evropskega parlamenta v zvezi z podatki da bo bit, moral biti kakršen koli prenos podatkov iz EU v tretjo državo v skladu s evropskimi sedanjimi in bodočimi predpisi na področju varstva podatkov. Seveda, na koncu vedno pridemo do vprašanja zaupanja. Na koncu bo tudi parlament moral odločiti, ali ta sporazum ustreza našim zavezam in vse čas pogajanj vam bomo zagotavljali vse potrebne informacije, zato da boste to lahko presodili. Strinjam se z vami, da zaenkrat ne moremo jasno povedati, kdaj bo konec teh pogajanj. prepričani smo, da moramo braniti svoje interese, tako sta prepričani obe strani in upamo, da bomo prišli do uravnoteženega sporazuma, ki bo v interesu EU. In kot sem rekel, na koncu ga bo moral odobriti svet ministrov in Evropski parlament. In prepričan sem, da če bodo poslanci menili, da sporazum ogroža kakšne zelo pomembne pridobitve v EU, ga potem pač ne bodo sprejeli. Številne zadeve ste izpostavili. Ne bom se spuščal v razpravo. Par besed morda od teh zadevah. Najprej označevanje GSO-jev. Zakonodajo je sprejel parlament. Zelo dobro se zavedam, da ZDA niso zadovoljne s to zakonodajo. Kar nekaj ameriških družb bi raje videlo, da se zakonodaja spremeni. Zelo jasno sem pa že povedal, da zakonodaja, ki jo je sprejel parlament, ostaja takšna, kot je ne bomo je spreminjali, vsaj ne zakonodajo varnosti hrane, samo zaradi teh pogajanj. Kar ste se dogovorili o označevanju GSO-jev, ostaja v veljavi, to sem javno povedal tudi pred ameriškimi kolegi. Danes jih sicer ni z nami, ampak seja danes se prenaša po spletu, tako da bodo zagotovo lahko še enkrat slišali to, kar sem ravno kar povedal. Enako velja za hormone, tudi za vaktopamin. Vem, da bo vprašanje vaktopamina še posebej občutljivo. Nekateri ameriški proizvajalci intenzivno uporabljajo ta hormon. Protimikrobna obdelava, omenjali ste mlečno kislino, omenjali ste tudi klor, ki se uporablja pri piščancih. Evropska zakonodaja ne vsebuje stroge prepovedi protimikrobne obdelave. To dopušča, vendar šele po pozitivnosti pozitivnem mnenju EFSE. Tako pravi evropska zakonodaja. V teh primerjih bi torej Evropska komisija spoštovala zakonodajo Unije. Se upravičujem, ampak lahko se strinjate, lahko se s tem ne strinjate. Ne, se res zelo jasno bi rad stvari povedal. Vseeno bi rad ohranil nekaj verodostojnosti tudi v vaših očeh. Evropska komisija in ne GD Trade pravi, da če EFSA izda pozitivno mnenje o določeni prošnji, bomo mi to pozitivno mnenje preučili in tudi ustrezno potem ravnali naprej. Evropski parlament ima svoje prerogative glede delegiranih aktov. Institucionalni ustroj je tako, kot je. Povedal sem, kako bi ravnali v tem primeru. Tu ne gre za političen pritisk. Upam, da sem odgovoril, aha, še previdnostno načelo. Naj še enkrat zelo jasno povem. Previdnostno načelo je zapisano v pogodbi. Kadarkoli se pogovarjamo in pogajamo o SPS poglavju, tudi v okviru tega sporazuma, torej vsa sanitarna in fitosanitarna vprašanja, bomo skrbno spremljali, da ne bi vključili v vasilo karkoli, kar bi morda ogrozilo tega načela, ki je zapisano tudi v pogodbi. Na izredno povem tudi to, da se o tem sporazumu ne pogaja izključno GD Trade. Vem, da nimate ravno najboljšega mnenja o GD Trade, ampak, no ne bom tega komentiral, kot rečeno, to je sporazum, o katerem se pogaja Evropska komisija. Pogajamo se v duhu sodelovanja, komisija je tudi odgovorna za regulativno politiko, vsi relevantni akteri z nami sodelujejo. Pri varni hrani se pogovarjamo z GD Sanko, pri kemikalijah se pogovarjamo tudi z GD za zaposlovanje in okolje, tudi z GD za podjetništvo. Na vseh področjih res delujemo kot kolegi. Vse službe komisije sodelujejo pri tem tako, da ničesar ne storimo brez soglasja tistih služb in direktoratov, ki so odgovorni. Hvala lepa. Nadaljevali bomo z drugim krogom. Prvi je Kriton Arsenis. Hvala lepa, dobrodošli v odboru. Rekli ste, da gre tu za timsko delo. Upam, da vključujete tudi državljane v to ekipo. SPS vprašanja. Zanima me, kaj se dogaja tudi z mehanizmom za reševanje sporov. Zakaj to sploh potrebujemo? Več let se ta mehanizem ni uporabljal za sporazume o zaščiti vlagateljev. Uvedli smo ga zaradi šibkosti mehiškega pravnega sistema, potem pa ste to uporabili v odnosih s Kanado večkrat in tudi v odnosih z ZDA, če kaj prav vem. Kajti očitno je, da stvari ne delujejo tako, kot bi morale. Besedilo treh vlad je bilo zavrnjeno strani arbitražnih sodnikov kot neko posredovanje in poseganje. Nek zaključen klub arbitrov na mednarodni ravni deluje in kar naprej širijo svojo pristojnost. Zakaj potrebujemo mehanizem za reševanje sporov med ulagatelji? v odnosu med dvema državama oziroma dvema partnerjema EU in ZDA, ki imata oba razvite pravne sisteme. Zakaj moramo prenesti prostojnost na neke sodnike, če je nova zakonodaja, zakonodaja pač eh, legalna in zakonita in ščiti vlagatelje? Eh, Nobenih institucionalnih jamstev nimamo, da bodo ti tri arbitri oziroma sodniki delovali neodvisno. Odmikamo se od sodišč STO-ja proti nereguliranemu sistemu. Zakaj to potrebujemo? Kolegi so omenili kar nekaj zadev. GSO-je, vodne storitve, te zadeve jaz res ne razumem. Da ne govorim sploh o tem, kaj se bo zgodilo z financiranjem tretjih strani, z različnimi oblikami pravnega turizma. Zakaj to potrebujemo? Ta, na to vprašanje še nismo prejeli odgovora. Hvala lepa, Karl Schlitter. Hvala lepa. Vesel sem, da ste danes z nami, spoh si ne morete misliti, kako sem se veselil tega pogovora o TTIP-ju z vami. Verjetno tudi do drug. Glede pristojnosti odbora ne bom spoh omenil ISDS-a. To verjetno ne bo del končnega sporazuma, ker akteri tega ne bodo sprejeli. Zanima me, kdo v ZDA in v EU ne zaupa običajnim sodiščem ampak sam se na to ne bom osredotočal. Če sem vas prav razumel in tudi slišal, vi pravite, da je prav, da damo ta dokument, o katerem se pogajate, na voljo, vendar kot zaupni dokument. Naj vas spomnim na akto. Kaj se je zgodilo pri akti? Zadeve so bile tajne, nekaj stvari je ušlo par stvari se je zgodilo, ko smo se začeli o tem pogovarjati v javnosti, ste rekli, ja, na tak način si tega ne smete tolmačiti, tega ne smete vrati na tak način. Ljudje vam niso resnično zaupali, tako da smo enostavno stvari izbrcali ven. Zato me zanima, ali je res prava strategija, ko trdite, zaupajte mi. Ali ni bolje, da rečete, sami si preberite. Če bodo ljudje prebrali to besedilo in ga razumeli drugače kot vi, obstaja možnost, da se stvari popravijo. Ne vem, o čem je tak problem. Če je nek dokument ZDA posredoval Evropski uniji ali obratno, potem imajo pogajalci že ta dokument in bo škoda če se da dokument v javnost, minimalna. Veliko večja škoda bo, če javnost tega dokumenta ne dobi. Tako da je po mojem mnenju res to edini, absolutno edini način, da se stvari uspešno zaključijo. Tako da prosim za preglednost. Glede posameznih vprašanj. Resnično ne razumem določenih stvari. V oceni učinka, ki ste jo pripravili, menite, da bodo izginile določene trgovinske ovire, nekje polovica Zanima me, kako. Istočasno namreč trdite, da bo vse ostalo tako, kot je, da je vse odlično, da ne bo nič vplivalo na pravila, ampak sočasno pravite, da boste pa v pravilu maknili. Tako da ne vem, kje bo zdaj učinek oziroma kje ga ne bo. Nikar ne bodimo tako ambiciozni. Prosim vas za sto konkretnih pravil, ki ne bodo izginila. Sicer ste to že stokrat pojasnili, ampak prosim, da mi izpostavite pravila, kjer bomo sprejeli ustrezna, usporedna ameriška pravila. Tako da bomo tudi vedeli, ali nas ima kaj skrbeti ali ne. Prosim, da stvari ustrezno ponazorite s konkretnimi primeri. Ni tako enostavno reči, ja, bomo sprejeli pač pravila drug drugega včasih zauzemamo popolnoma nasprotno logiko. Naša zakonodaja na področju kemikalij temelji na tveganju, ameriška pa na tveganju z možnim pravdanjem. Ali bomo sprejeli ameriške standarde pri nas? Če ja, potem bomo sprejeli tudi to, da oni ne izvajajo GHS-a pri pesticidih in tega ne označujajo mi bomo rekli dobro, to sprejmemo, a me, našim državljanom pa bomo dopustili, da potem vlagajo tožbe v ZDA, tudi v obliki skupinskih tožb. S tem se ne strinjam. Ne vem, kako bo naprimer pri kemikalijah ta pristop deloval, če imamo dva ločena pristopa. Isto velja za naslednjo zadevo. Ko ameriški ki združeni za kemikalije predstavljata svoja stališča, predlagata, da se redno pogovarjamo o zadevah tudi v različnih odborih, tako da bi industrija redno sodelovala. Slišali smo nekaj o mlečni kislini. Rekli ste, ja, EF se lahko spremeni stališče, potem pa bomo mi pravno stvari popravili. In sam se bojim, da bo točno do tega prišlo. Uh, kemična industrija bo šla do Eke, EFSA in vseh ostalih akterjev, se je vključila v sprejemanje odločitev prej kot katerikoli evropski državljan, potem pa se bomo soočili z završenim dejstvom. Izvedbeni in delegirani akti se bodo torej spremenili pod radarjem nekega drugega parlamenta. S tem pa bomo spodkopali naše standarde oziroma sprejeli bomo ameriške proizvode na našem trgu, proizvode, ki so bili narejeni po ameriških standardih, s katerimi se morda ne strinjamo. Tako da me to res skrbi. Zanima me, kako bo vse skupaj učinkovito poceni, kako bomo vrčevali z denarjem. Vsi evropski birokrati se bodo morali podučiti v ameriškem pravu, če bodo želeli ugotoviti, ali gre za iste standarde ali ne. Če to drži, bo vse več stroškov za administracijo. Če se bodo američani želeli naučiti vse evropske zakonodaje, pa jim lahko želim samo veliko sreče. Tako da res ne razumem, kako lahko trdite, da bomo zagotavljali standarde sočasno. To je meni res nekoliko nenavadno. Označevanje pesticidov. Oni pravijo ne, mi pravimo da. Ali lahko ameriške proizvode uvrstimo na evropski trg ali morajo ti proizvodi spolnevati naše pogoje. Potem ocenjevanje dodatkov hranijo, označevanje kozmetičnih proizvodov, in tako naprej. Nimamo enakih pravil. Kaj pa ameriški aditiv dodatek, ki je sicer morda dovoljen v Evropi in Ameriki, ni pa morda dovoljen na tej količinski ravni. Kaj se bo s tem zgodilo? Kalifornijska pravila so v tem primeru strožja od naših. Oni imajo pražno vrednost za kancerogeni kontaminant. Mi tega nimamo. Ali to pomeni, da morajo američani sprejeti švedski standard. Mi pa moramo sprejeti ameriške standarde, kadar so njihovi standardi višji. Ne razumem, kako naj bi vse skupaj delovalo. Če boste rekli ne, ne, ne, potem me zanima, kaj je s temi 50 odstotki pravil, ki jih ameriška podjetja ne bodo nujno uporabljala. Res te matematične logike ne razumem. Na podlagi akte vemo, koliko težav je bilo z blagovnimi znamkami, z eh, avtorskimi pravicami in tako naprej. Kaj je s patenti in z izvajanjem patentnih standardov? Vemo, da ZDA želijo več. Vemo tudi, da če to naj ne bi vplivalo na naše zdravje, kako bo potem vse skupaj izvršljivo v praksi. Kako bomo zaobšli 50 odstotkov evropskih pravil, ne da bi pri tem vplivali na kogarkoli. Tega ne razumem. Pravite, da želijo američani zagotoviti industriji večje pravice pri opredeljevanju cen in plačevanju nadomestil državljanom. Tako da res ne razumem, kako se boste izognili temu, da se znebite 50 odstotkov, 50 odstotkov zakonov in istočasno sprejeli ameriško logiko. Tako da vas res skromno prosim za 100 konkretnih primerov, da bomo razumeli, kako stvari delujejo. Hvala lepa. Hvala lepa, Korin Lapaš. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi današnjemu gostu, da je danes z nami. Nekoliko bom še dodala k temu, kar je povedala gospa Rodberend, kar je povedal gospod Šliter, kar so povedali tudi nekateri drugi kolegi. Imamo precedenčni primer, sporazum s Kanado. Še vedno čakamo na besedilo pogodbe oziroma sporazuma. Tako da, gospod pogajalec, kako lahko sploh mislite, da vam bomo verjeli na besedo, da bodo ti dokumenti posredovani, če v primeru s Kanado obstajajo podpisani dokumenti in jih še vedno nimamo. Rekli ste, da se evropski standardi ne bodo nikakor ne znižali. Naši standardi so prav tako dobri kot ameriški, tako da nimamo kaj izgubiti, niti ne tudi pridobiti. Mi želimo braniti interes državljanov, ne pa multinacionalk. Mi želimo, spodbuditi gospodarsko rast in razvoj, delovna mesta, predvsem pa zdravje državljanov. Želimo zagotoviti kakovostno življenje in kakovost virov, ki jih imamo. Ostali kolegi so zelo dobro te stvari povedali, zato se ne bom k temu vračala. Niti eno sekundo ne smemo misliti na to, da ne bo prišlo do spodkopavanja standardov. Prej smo že slišali, o kloniranju nekaj stvari. To je zelo konkreten primer. Predstavnik komisije je pred nekaj tedni nastopil v odboru na to temo in je tudi priznal, da je kolegi komisarju sprejel stališče. Zavrnili so, da bi potrošnike obvestili o proizvodih, ki so nastali iz kloniranih živali, kajti to so američani zahtevali v okviru tega sporazuma. Zato res ne razumem, kako mislite, da vam bomo verjeli, da bomo verjeli vaši besedi. Nam so stvari jasne. Mi ne nasprotujemo sporazumu ZDA. Večina nas tega nikako ne želi spodkopati, vendar ne za vsako ceno. Ne smemo groziti varnosti, ne smemo podkopati zaščite zdravja, potrošnikov. No, vse zadnje so evropske institucije zadnjih 30 let ustrajno gradile te standarde s precejšno muko. Potem pa še mehanizem za reševanje sporov, ta je nespremljiv, ne glede na to, na kateri podlagi nam ga predstavite. Nespremljiv je. Države članice bi morali imeti možnost za sebranje pred sodišči ne pa da jim kdorkoli grozi, pa če tudi z finančnimi kaznimi. V težavnih proračunskih časih so finančne kazni nekaj res hudega za države članice, zato se ne smejo odreči svoje suverenosti in pravice, da se branijo na sodišču. Zakaj bi jih silili, da hodijo pred arbitražna sodišča, ki bi jim jih nekdo usilil? Nikoli ne boste dobili večine v parlamentu, vsaj ne v tej sestavi parlamenta in upam, da tudi ne v naslednji sestavi parlamenta, nikakor tega ne bomo podprli. Kolega Šliter je omenil aktu in popolnoma prav ima. Pogodba pravi, da imamo sedaj pravico do veta na nek način. Če nas ne boste vključili, ne a posteriori, ampak že na samem začetku v pogajanja, če ne boste upoštevali naših skrajnih meja, ki jih mi ne bomo presegli, potem naj vam bo jasno, gospod pogajalec, da se stvari ne bodo iztekle do konca. Stvari so jasne, kar nekaj nas je v tej hiši, ki smo odločeni, da bomo na vse pretege branili interese evropejcev, naj stane, kolikor to hoče. Hvala. Gospod Kresler. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste tukaj, gospod Bersero. Hvala, da ste pripravljeni odgovarjati na naše vprašanja. Še pred nekaj tedni ni bilo eh, tako, da bi o tej temi lahko govorili v tako šir, širokem krogu in eh, strinjam se s prejšnjimi govorniki. Eh, okviru vseh predstavitev, sestankov, srečen in tako naprej govorimo o TTIP-u in smo v volilni kampanji in teh je veliko, kakor si lahko predstavljate. No, o eni temi še nismo govorili. Na Bavarskem v mojem volilnem okrožju se to vedno znova pojavlja in um, v vprašanjih poslancev sem komisiji to vprašanje že zastavil, pa mi še ni bilo odgovorjeno, zato vas to sedaj sprašujem osebno. Mislim, da je to povezano s tem, da zaupanje v pogajalce komisije državljani ne obravnavajo kot nekaj absolutnega, če sem absoluten. Moje vprašanje, na katero še nisem dobil odgovor, kako sem dejal, je naslednje. Ali lahko zagotovite, da so vsi pogajalci v vaši skupini polno zaposleni uslužbenci, ki nimajo dodatnih nalog ali zaposlitev poleg tega. Ali vsi pogajalci za polni delovni čas delajo samo na tej temi? Kdo te strokovnjake izbira? Kdo so ti strokovnjaki? Je to vaša skupina? Eh, ste to skupino izbrali vi? To so vprašanja, ki se pojavljajo. Državljani so zaskrbljeni zaradi teh vprašanj. Po mojem mnenju je sedaj lepa priložnost, da ne spregovorite samo o problemih, na katere vas opozarjamo kot poslanci, ampak da odgovorite tudi na vprašanje o svesi z ljudmi, ki v imenu nas, v imenu evropskih državljanov, izvajajo pogajanja z ZDA. Seznam je objavljen na spletu, seveda ampak eh, poznamo samo imena. Ne vem, kdo so ti ljudje. Tudi mi se z vami sedaj srečujemo prvič. Ljudje vedo, kdo smo mi, ampak mi ne poznamo vas. In včasih se nam zdi, da so v komisiji pač eh, uslužbenci, ki dobro delajo za evropske interese. Ampak mi smo evropski poslanci in mi zastopamo 510 milijonov ljudi in tega Morda mi ne vemo dobro. To poslansko vprašanje, gospod Bersero, bi bilo zelo lepo, če bi mi odgovorili. E, mislim, da bi to koristilo vsem. Hvala. Hvala, Francois Grostec. Simuku. Najlepša hvala. Sama sem sodelovala pri tej isti razpravi praktično včeraj na odboru ITRE in sama sem zapustila razpravo ne ravno najbolj prepričana, tako kot številni drugi kolegi. Pravite, da imamo sedaj pred seboj nekoga, s katerim lahko komuniciramo. Ja, to drži, ampak ko ste govorili o preglednosti, sem se vprašala, ali res obstaja politična volja za to, ali ste res ravnali dobro namerno in v dobri veri, ali je to bolj strategija. Meni se zdi, da gre tu bolj za strategijo, ki jo uporabljate v odnosu do našega odbora. V teh pogajanjih z ZDA je, kot vemo, Evropska unija na nek način nemočna v odnosu do ZDA. Dovolj je, da prisluhnete evropejcem, ki delajo v ZDA že več let, ki delajo za velika podjetja, za svetovalne družbe. Sama sem imela priložnost eh, z njimi govoriti v nedavnem obdobju in ti eh, evropejci nam pravijo, ja, ZDA in EU sporazum in tako naprej ZDA kar zavijajo z očmi. In očitno je, da je tu res porušeno ravnoteže, kar zadeva razmerje moči. ZDA nam bodo usilile svoje stališča. Kaj pa bo storila Evropska unija? Evropska komisija na vsak način želi skleniti ta sporazum. Na srečo pa obstaja tudi Evropski parlament na drugi strani. Mi se ne bomo strinjali s tem, da podpišemo čisto vsak sporazum, ne glede na to, koliko nas bo stal. Poglejte si, kaj se dogaja s kmetijskimi proizvodi. Saj vidite, da se tudi na kmetijskem področju pojavljajo ista vprašanja, kot smo jih danes slišali, glede GSO-ja, okloniranja in tako naprej. Spomnimo se tudi tega, kako osramočen je bil komisar, ko smo govorili o zdravju, ko smo se pogovarjali o kloniranju, ko smo govorili o goveje meso, kloniranih živali druge generacije. Res je kar skupaj lezel, sram ga je bilo komisarja, rekel je, ja, kolegi komisarju je odločil tako in tako. Saj se spomnimo tudi piščancev, pri katerih so uporabljali klor. Koliko energije je moral parlament uložiti v to, da da smo stvari zaustavili. Naš odbor prav tako. In očitno je, da bomo spet začeli z isto vajo. Tega pa ne želimo. V vseh političnih skupinah lahko vidite, da so stališča skoraj da identična. Zagotovo ne želimo, da bi Evropska unija izgubila vso svojo suverenost. Ne želimo postati žrtve sporazuma. Ko se pogovarjamo z velikimi evropskimi podjetji, vam lahko povem, da so ta podjetja izjemno zaskrbljena nad tem, kaj se dogaja med ZDA in Evropsko unijo. Namreč preko zakonodaje smo našim podjetjem naložili precej težka bremena, namreč izpolnevati morajo varnostna in okoljska merila, merila področja varne hrane in evropska podjetja res skrbi to, da res vlagajo ogromno truda, veliko prizadevanj v to, da izpolnjujejo naše pogoje, ameriški strani pa tega ne bo treba storiti. Popolnoma se strinjam s kolegi, ki so govorili o teh zadevah, tudi o kloniranju. Braniti moramo konkurenčnost svojih podjetij. Bojim se, da če boste sklenili sporazum za vsako ceno, bodo podjetja skupaj z evropskimi potrošniki tisti, ki bodo nosili stroške tega. No, sama sem celo spremenila svoj vlak, ker sem res želela to povedati. Vem, da vas spravljamo v brezup, to se vidi tudi na vašem obrazu. Vi ste res obupani nad tem, kar slišite, ampak čas je bil, da nam prisluhnete, da končno dojamete, da nismo pripravljeni popustiti in kloniti. Hvala lepa. Petr Lize. No, nič dobro. Nisem želel motiti vaših pogajanj. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj želim povedati. Sam sem zagovornik proste trgovine in TTIP, če bi bil zastavljen tako, kot je treba, bi nam lahko koristil. Lahko nam koristi pri tem, da dvigne blaginjo na obeh stranih Atlantika, skupaj bi lahko močneje nastopili proti Kitajski in uveljavili svoje standarde. In lahko nam pomaga, če zadeve zastavimo pravilno, seveda, da bomo svoje interese na področju zdravja, okolja in varnosti prehrane Eh, uveljavljali pri američanih. Sporazum s Kanado lahko ocenimo pozitivno in obravnava mesa se bo sedaj izvajala po evropskih standardih. Kanačani si tega niso želeli, vendar sedaj je rezultat vseeno takšen, kot smo želeli mi. No, vseeno pa moram kolegicam in kolegom dati prav, da tako kot komisija trenutno postepa, postopa, ni prav. Gospod Brsero, vemo, da je komisar, komisar Borš v komisijo vstopil s predlogom, ki prav gotovo ni bil uh, ustrezen predlogu parlamenta, ampak šlo je za označevanje, govorimo o kloniranju. In rekli so, da bodo s tem preklinili TTIP. Sedaj pa vam povem, če želite v parlamentu večino za TTIP, stopite nazaj do komisije Povejte gospodu Dehuhtu, da sporozuma ne bo, če ne bomo popustili pri kloniranju. Ne morete reči, da je vse lepo in prav, če si niti ne upate podati predlogov. Pri kloniranju imamo res trdna stališča. Zelo veliko dela vas čaka, tudi v komisiji, zato da jim poveste, da bi vse skupaj lahko propadlo, če tukaj ne bomo dosegli takega rezultata, kot si ga želimo. Tudi pri američanih je to zelo pomembno. Julija smo s delegacijo obiskali Washington in tak, takrat so nam povedali, da se klonirano meso ne ločuje od običajnega mesa. Potem pa je nekdo vprašal, kaj pa v zvezi z zaščito živali. Ali to ni nič, uh, uh, ni pomembna tema. Američani so dejali, no, za zaščito živali so pa odgovorne zvezdne države, torej Kalifornija, Teksas in tako naprej. Kako lahko potem to predstavimo svojim državljanom, da ima Kalifornija drugačne zakone od Teksasa? No, oni niso pripravljeni o tem govoriti, zato nas tukaj čaka še veliko dela. In še nekaj. Mislim, da je trenutno ozračje takšno, kot je v dosjeju strokovnjakov, ki smo ga dobili od TTIP, je omenjena tudi tema trgovine za izpusti CO2. Imam občutek, da z američani o tem sploh še niste govorili. Bili smo v Washingtonu, govorili smo o tem in mislim, da TTIP-ja ne bo, če imajo američani zakon, ki propoveduje podjetjem, da bi sodelovali pri trgovanju s CO2. Pri pogajanjih morate povedati, da če ne bodo spremenili zakona, ki prepoveduje trgovanje z izpusti CO2, potem te TIP-ja ne bo. Če boste to dosegli, potem bomo dejansko videli rezultate in državljani bodo videli, da vas niso le prazne besede. Ampak nihče iz komisije še sploh ni povedal, da bi o tem komisija govorila, kaj šele, da bi kaj tudi storila. Mislim, da namesto tega delamo postopoma korake nazaj. Lepo vas prosim, resno vzemite to, da obstajajo v tem odboru kolegice in kolegi, ki so še bolj radikalni od mene. Hvala. Hvala lepa. There are very many questions here for you. Vprašanje, ne boste uspeli odgovoriti na vsa vprašanja tu. Morda boste morali pri nekaterih vprašanjih stvari preveriti. Zato vas prosimo, da nam pisno odgovorite na vprašanja, na katera danes ne boste uspeli odgovoriti. Pomembno vprašanje je tisto, ki ga je izpostavil kolega Lize ali naj sprejmemo teksaške ali kalifornijske standarde in pravila, katere ameriška pravila moramo torej spoštovati. Prosim, da to posredujete v pisni obliki, če ne že danes ustno. Imamo ustno izmenjavo mnen, ampak eh, v redu. Richard Zeber. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem zadovoljen, da ste tukaj in tudi sam moram povedati, da v odboru redko kdaj vsi govorimo v en glas, kakor sedaj. Vsi več ali manj smo zato, da bi poglobili uh, trgovinske odnose z ZDA. Neodvisno od razprave je to jasno. Ampak vsi smo politiki, zato smo zelo blizu državljanom. In državljani so zaskrbljeni, da komisija tukaj ne postopa tako, kot je treba. Ne vi, ampak komisija nasploh. Takšna je pa problematika. In če vi sedite tam na predsedniškem odru in govorite, da težav ni, da pogajanja tečejo tako, kot je treba, potem tako ne gre. Določene stvari so se spremenile v Evropski uniji. Evropski parlament mora to potrditi in če dobimo pogodbo, kjer lahko rečemo samo da ali ne, obstajajo pa kritične vprašanja, potem bomo preprosto rekli ne. Lepo ja, prosim svojim predstojnikom in gospodu Dehuhtu in drugim komisarjem, lepo prosim povejte, ali se bo sedaj razprava odprla in ali bo parlament obveščen ali pa nas boste še naprej zapirali ven. Mi smo izvoljeni predstavniki ljudi, vi nam preprosto ne morete samo reči vse deluje tako, kot je treba. To ne bo delovalo. Komisija mora to sprejeti. Imamo že nekaj primerov akta in tako naprej. Sedaj so razmere res težke. 28 držav članic imamo in 28 različnih javnosti in različne teme so aktualne v posameznih državah. Komisija mora to upoštevati. Če pa razpravo moramo imeti pred koncem pogajanj, če bomo imeli razpravo po koncu pogajanj, potem rezultat ne bo pozitiven to skrivanje komisije, takšna so pravila, mi se pogajamo in potem bo parlament morda kasneje obveščen, tako ne gre. Lepo prosim, to morate upoštevati, to morate razumeti in ne recite, da tega prej niste razumeli, če bomo mi rekli kasneje ne. Mi vsi si želimo delovnih mest, rast gospodarstva in tako naprej. Ampak nas zanimajo tudi standardi varnosti, standardi na področju okolja, varnosti prehrane in tako naprej. Zato se mi borimo. Lepo prosim, vzemite to resno in da to javite tudi svojim predstojnikom. Sedaj pa še čisto osebna nota. Kako naj zaupamo partnerju, kot je ZDA, ki po zakonodaji ščiti samo američane. Tukaj govorim o agenciji NSA. Evropejce lahko, Evropejcem lahko brez problemov prisluškujejo. Prisluškovali so tudi službenemu telefonu kanclerke Merklove. Kako lahko zaupamo takšnemu partnerju, ki se ne drži niti najbolj temeljnih načel sodelovanja? Prav tako nisem, sliš, nisem slišal nobenega opravičila, Obama je nekaj ovinkaril, ampak sedaj zahtevajo, da jim slepo zaupamo. Mislim, da je to popolnoma neumno. Kje so jamstva od američanov, da zadeve ne bodo tekle tako kot do sedaj? Vsi ameriški politiki imajo dosjeje, pa tudi morda podjetja, eh, lahko berejo, kako tečejo pogajanja. Mi pa smo odvisni od nekih dokumentov, ki nam jih vi pošiljate. Mislim, da je to vsaj zanimivo, če lahko tako rečem, ampak eh, upam, da se boste odzvali na to kot politik. Pričakujem, da lahko stopim pred svoje ljudi in rečem, ne, američani so nam zajamčili, da ne bodo eh, postopali napačno in to so njihova jamstva. V nasprotnem primeru bo težko zagotoviti stopnjo sprejemanja v javnosti. Čakajo nas volitve, smo v volilni kampanji, prihaja nova komisija, vsi smo upravičeno pod pritiskom. Zato lepo prosim, dajte karto na mizo, zato da bomo imeli možnost, da lepo govorimo drug z drugim. Drugače vam povem, da bo po koncu pogajan parlament rekel ne. Richard. Hvala lepa, Richard Zeber. Satu Hasi. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Vi ste že izpostavili vsa pomembna vprašanja, strinjam se lahko s številnimi pripombami. Glede investicij, zaščite leteh, tem, kar zadeva mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji. Najprej me zanima, ali komisija izhaja iz tega, da se ni moč izogniti vzpostavitvi takšnega mehanizma v okviru trgovinskega sporazuma. Je tak mehanizem nujno potreben? Če sem prav razumela, v trgovinskem sporazumu med ZDA in Avstralijo ni takšnega mehanizma, tako da imamo vsaj en precedenčni primer, kjer mehanizem ne obstaja. Druga zadeva. Danes je že neke vrste tradicija ali standard, da se kot mehanizem za reševanje sporov med ulagatelji uporablja arbitraža. Neke vrste sojenje v narekovaju v zasebnem sektorju. Zanima me, ali je to edina možnost. V Evropski uniji imamo sodišče Evropske unije, to ni ad hoc sodišče, samo za en sam primer. Sodnike imenujejo vlade. Če potrebujemo mehanizem za reševanje sporov za namene tega sporazuma, se sprašujem, če ne bi morda našli kakšno boljšo rešitev, kot je današnji veljavni standard, torej ad hoc sodišče neke vrste zasebna arbitraža. Eden od najboljših strokovnjakov za mednarodno pravo, profesor Koski Nemi iz Finske, iz moje države, je nedavno v finskih medijih izpostavil, da odločitve arbitražnih sodišč pri različnih trgovinskih sporazumih Ne obstajajo dosledne odločitve. Se pravi, da je ta sistem nepravičen kot prvo in kot drugo, vsaj po moje, moram res izraziti najevero na tem, da smo razvijali tak mehanizem, tak sistem. Ni čudnega, da ga državljani kritizirajo. Poleg tega je tak sistem kot neke vrste sneta sekera, ki deluje povsem nedosledno. Če potrebujemo mehanizem za reševanje sporov, se sprašujem, če ne bi morda uveljavili sistem, kjer vlade sprožijo postopek, ne pa da podjetja sprožijo spore pred nekimi sodišči, ki spoh niso sodišča. Hvala. Hvala, gospod Gardini. Elizabeth Kalidi. Sì, grazie Presidente. Hvala lepa, predsednik. Rada bi dodala samo nekaj svojih premislekov o tej tematiki. Skoraj da vse smo že slišali. To, kar je povedal kolega Zebr, je še posebej relevantno. Skoraj da vsi poslanci, ki smo prisotni, smo enotnega mnenja, ne glede na to, iz katere politične družine prihajamo ne glede na to, iz katere od 28 držav članic prihajamo. Zdi se mi, da bi to moral biti zelo jasen alarmni zvonec tudi za komisijo. Očitno je, da komisija sploh ne dojema, kaj se dogaja v naših državah. Namreč državljane stvari močno skrbijo. In vse to se bo izrazilo potem tudi na voliščih če bi naši državljani videli to sejo preko spleta in bi šli jutri na volišča, bi od te Evrope ostalo res malo. Se bojim, da res malo. V tem primeru bi morali mi podpreti državljane. Ne moremo sprejemati odločitve o tako pomembni temi, ki zajema vse, varno hrano, zdravje, okolje, varnost to so res ključni elementi za celotno civilizacijo. In pravzaprav se pri sprejemanju odločitev pogovarjamo samo s peščico predstavnikov in strokovnjakov. Govorimo vendarle o zadevah, ki se bodo potem nanašale na pol milijarde državljanov. Tisti, ki meni, da lahko postopa tako, kot ravnamo sedaj, je slep. Upoštevati treba zgodovino, kulturo, tradicijo, bogatstvo celotne Evrope. Uveljaviti treba njihove pravice, pravice državljanov. Če tega ne boste storili, potem spoh ne boste vedeli, kaj počnete. Državljani so tisti, ki komisiji poda mandat. Mandat vam bodo oduzeli in vedeti morate, da ste tu zato, ker vam je ljudstvo podelilo mandat, ne gre tu za božje posredovanje. In res smo presegli vse meje. Vse meje smo presegli in mislim, da bi morali storiti korak nazaj, če želimo delovati še na civiliziran način. Kar zadeva ameriške stadne, ne pa vseeno ali kalifornijske, floridske ali teksaške. V OECD-ju v veliki večini držav nimajo tako visokega standarda življenja kot pri nas. Če si pogledamo, kaj se dogaja z uporabo hormonov. Nekatere hormone uporabljajo zato, da pitajo prašiče, da postanejo čim bolj debeli, Potem so tu piščanci, ki jih perejo z ne vem kakšnimi kemičnimi snovmi. Ali je to res civilizacija, ki nam jo usiljujete? Mislim, da boste pri svojem poskusu neuspešni, ker bo parlament deloval soglasno. Prosim, da prisluhnite glasu državljanov, civilizacije, tradicije. Ne želimo izgubiti treh do petih let življenjske dobe, zato ker se bomo prilagodili ameriškim standardam. Ameriški kolegi se imajo kar precej za naučiti iz naših standardov. Vse smo prijatelji, ampak niso oni tisti, ki bi nam usiljevali svoje standarde. Strinjam se s kolegom Lizem, tudi sama sem sodelovala v pogajanjih včeraj zvečer, dokaj dramatično je bilo vse skupaj. Pri novih živilih je prišlo do sprememb. Namreč pri kloniranem mesu smo dosegli napredek, mislim pa, da je še vedno kar nekaj težav pri samem označevanju. Zato prosim, da izkoristite to priložnost. Danes smo tu predstavniki državljanov, politiki, ki želimo zgraditi Evropo. Mi res razumemo državljane in vam želimo pomagati pri temu, da ne porušite evropskega projekta. Prosim, da upoštevate tudi mnenje nas, ki zastopamo državljane. Ah, zadnje sedanje odbora je res zanimivo. Karel Kadenbach. Ja, um. Gospod Bersero, to ni uh, namenjeno osebno vam, to vemo vsi. Vi ste tukaj, da opravljate svoje delo. Za me je to neke vrste deja vu, tako kot na začetku pogajan o semenih. Tudi takrat je bil pred nami komisar, menil je, da točno ve, kaj evropejci želijo. In parlament pa je vedel, kaj si eh, državljani želijo, zato ker smo mi dejansko blizu državljanov, mi smo se z državljani pogovarjali in eh, nismo govorili samo z multinacionalnimi koncerni. Koncert ni. Danes je situacija podobna. Odbor ima izkušnje na področju zaščite okolja, varnosti prehrane, zaščite živali in tako naprej. Tudi pri drugih odborih boste deležni enakega, če boste govorili o socialnih standardih, standardih na področju zaščite delavcev in tako naprej. Rekli ste, da bi vam morali zaupati, vendar nimate zaupanja državljanov mi smo prepričani, da TTIP ne bo prinesel izboljšav, ampak da lahko evropejci pričakujejo poslabšanje na številnih področjih. Seveda si vsi želimo, da bi naši dobri socialni standardi, standardi na področju hrane in tako naprej prešli tudi na drugo stran Atlantika, ampak menimo, da tega do, do tega ne bo prišlo. Govorili smo tudi o direktivi o energetski učinkovitosti. In v tem smislu prosim, da delate naprej. Kajti, če želite delati energetsko učinkovito, nam dajte vse dokumente, zato da bomo vedeli, o čem govorimo, zato da ne bomo potrebovali nekih domnev, eh, za katere vi pravite, da pretiravamo. Če dokumentov ne bo, boste preprosto predstavili tisto, kaj boste vi menili, da je najbolje. Mi bomo to v duhu energetske učinkovitosti razpravljali in upajmo, da se to ne bo tako končalo kot pri semenih. 650 poslancov je takrat menilo, da predlog komisije ni tisto, kar potrebujemo in kar si želimo. In mislim, da bi, eh, če bi glasovali sedaj, dobili podoben rezultat. Hvala, Karen Kadenbach. Sedaj je konec eh, govornikov. Ta krok je bil zelo intenziven, kar nekaj pomislekov je bilo slišati. Če si pogledamo, kakšni so eh, temeljni pomisleki ali temeljna načela Evropske unije, potem je to prosta trgovina. že takrat smo govorili na podoben način. Ampak eh, nekaj sem vam želel položiti na srce. To smo že večkrat slišali. Če v odboru vlada tako velika večina in če tako velika večina obsoja omejen dostop do informacij, če obsojajo izvajanje pogajanj, potem morate to upoštevati. Če bi jaz bil na mesto komisije, bi sem prav gotovo kaj spremenil, kajti drugače se bo pojavila nevarnost, da bi sporozum na koncu zavrnili. Ne vem, kaj bo rekel celoten parlament, ampak mislim, da smo mi dober lakmusov papir. Akta, SWIFT in tako naprej mi bomo izkoristili vse pristojnosti Lizbonske pogodbe in na koncu mi odločamo o tem sporozumu TTIP. Omenjali so tudi sodnike in tako naprej. Nekaj pa zanima tudi mene. Kakšni so ti um, širši odnosi, koliko se administracija v Ameriki interesira za to in koliko ljudi, naprimer v komisiji, dela na to temo. Lepo prosim, če eh, odgovorite tudi na to vprašanje. Sedaj pa z veliko nestrpnostjo pričakujem vaše odgovore. Hvala lepa poslanci. Hvala lepo, gospod predsednik. Ta razprava je bila prav gotovo zelo napeta in zelo intenzivna. Najprej se želim vrniti nazaj k vprašanju preglednosti. Nekaj sem želel zelo jasno povedati. Evropska komisija se ni sama odločila za ta pogajanja. Ne, svet je dal komisiji pooblastila za pogajanja, dobili smo tudi jasne parametre, v okviru katerih se lahko pogajamo. Ti parametri so lahko v javni domeni, komisija ne nasprotuje temu, da bi to postalo dostopno javnosti. Prav tako smo ravnali v skladu z tremi resolucijami Evropskega parlamenta o TTIP-ju, vse resolucije podpirajo ta pogajanja in seveda so rdeče linije, jasno opredeljene. Povem vam lahko, da se jasno zavedamo rdečih linij, ki jih je opredelil rdeči parlament v treh resolucijah o zvezi z TTIP. Prvič smo sedaj govorili s tem odborom, prvič ste me povabili uh, sem, če bi me povabili že prej, bi lahko o tem govorili že prej. Druga zadeva je naslednja. Veliko ste omenjali, da Evropska komisija ni pregledna do Evropskega parlamenta. Povedati moram, da sem presenečen, kaj ti mislim, da je že predsednik odbora INTA in predsednik parlamenta gospod Šulc dejal, da sodelujemo dobro, da je to zgleden primer preglednosti in sodelovanje z Evropskim parlamentom. Vedno obiščem eh, skupino za spremljanje in ta preden se spuščamo v pogajanja, kot eh, odbor lahko seveda vi tudi pošljete svojega predstavnika tja in po vsakem pogajalskem krogu imam eh, informativni sestanek, to sem storil tudi včeraj, prav tako sem se odeležil dveh javnih predstavitev v odborih, preden sem se oglasil pri vas, zato lahko z zagotovostjo trdim, da veliko časa namenjen pogovorom z evropskimi poslanci, vendar ne samo z evropskimi poslanci, govorimo tudi z poslanci iz držav članic in prepričani smo, da je ključnega pomena, da vas obveščamo, kaj ti. Veliko javne, pozornosti javnosti je namenjene temu, zato imate vi pravico do obveščenosti in eh, prav gotovo imate pravico vedeti, kaj si želimo doseči pri teh pogajanjih. In še enkrat ponavljam, Vsi pogajalski predlogi Evropske unije za ZDA so predstavljeni v Evropskem parlamentu v skupini za spremljanje, preden jih predstavimo ZDA. Evropskemu parlamentu pa zaenkrat še niso na voljo predlogi ZDA v okviru pogajanj. Poskušamo najti načine, da bi tudi to bilo na voljo evropskim poslancem, ampak nekaj mora biti jasno, kajti tudi vam moram povedati, da želim biti odkrit in pošten. Preprosto ni mogoče imeti pogajanj, pri katerih bi bili obe besedili javni, oba predloga obeh strani, torej javno in potem bi našli rezultat. Če bi oba predloga bila javna, potem ne bi bilo pokajen do zadnjega tedna pogajanj. To ne bi bil učinkovit način za izvajanje pogajanj. Torej, v celotnem postopku pogajanj bo Evropski parlament obveščen o napredku, ki ga dosežemo. Videli boste lahko besedilo in zaupamo Evropskemu parlamentu, kajti Evropski parlament spoštuje zaupnost dokumentov, um, ki smo jih eh, delili z vami. Če je prišlo do objav tajnih dokumentov, vemo, da tega niste storili vi in zaupamo vam v to, da ste razkrivali zaupnih informacij. Vem, da si želite posredovati določene informacije meni, vi imate določene odgovornosti tudi v tem odboru in že na začetku sem želel povedati, Vprašanje v zvezi z varnostjo prehrane, vprašanje v zvezi z zaščito okolja so za nas kritične vprašanja in seveda imate vi pravico za to, da, smo, da ste pozorni, kajti tako bomo poskrbeli, da bo dejansko dosežen rezultat odražal vaše želje. Ko se pogajamo z ZDA, predstavljamo veliko gospodarsko silo, ki je tako velika kot ZDA, če ne še večja in prepričan sem, da bo dogovor uravnotežen in da bo v interesu evropskih državljanov. Se opravičujem, ampak govorimo z vsemi skupinami evropskih državljanov. Preprosto ne drži, da govorimo samo z multinacionalkami in predstavniki poslovnega sveta. Ne držimo pogovore z vsemi predstavniki civilne družbe, sindikati, nevladnimi organizacijami, potrošniškimi organizacijami, posamezniki, vsak, ki ima svoje stališče, lahko stopi v stik z nami. To zadeva tudi reševanje sporov med vlagatelji in državo, to dviga več vprašanj. Odločili smo se, da bomo izvali javna pogajanja na to temo, zato da lahko vsak poda odgovor in komentar v zvezi z vprašanji, ki ste jih izpostavljali sami. Ne želim predolgo govoriti o tem, kaj ti. Te ta dokument bo na voljo javnosti, ampak omeniti želim še eno temeljno vprašanje. Zelo pomembno je, da o tem razmislimo vsi. Pri vseh primerih, ki jih omenjate, in sicer eh, različne regulatorne politike in tako naprej, politike niso bile postavljene pod vprašaj zaradi sporozumov z ZDA. Ne, postavila so se vprašanja zaradi 28 držav članic, ki jih imamo sedaj. Iluzorno bi bilo pričakovati, da je rešitev regulatornih vprašanj ta, da ne bi imeli sporozuma za ZDA. Ne. Živimo v vedno bolj zapletenem eh, svetu, pravniki delajo za kitajske in indijske družbe, in to prav gotovo jemljemo resno. Iščemo možnosti, da bi sistem izboljšali, želimo se poskrbeti, da bo sistem deloval na legitimen, verodostojen in pregleden način. In interesi vlagateljev morajo biti natančno določeni. Če to ne bo, potem bi lahko v arbitraži prišlo do različnih dogovorov ali rešitev sporov. Prav tako bomo oblikovali pritožbeni mehanizem, In če odločitev arbitra ne bo v skladu z zakonom, potem bo mogoče iti na višjo instanco. Postavili ste vprašanje, zakaj veljajo določbe nacionalnih sodišč. No, to je odločitev, ampak stališče no, pri mednarodnih sporozumih je običajno takšno, da bi ti sporozumi morali biti neposredno izvršljivi na sodiščih držav članic in v državah članicah samih. Kaj ti tako lahko poskrbimo, da se bo sporozum izvajal, kot je treba, vsaj pri vseh ostalih mednarodnih trgovinskih sporozumih. Zaenkrat smo o tem govorili. Pravite tudi, da komisija pritiska. Ne, komisija je dobila jasen mandat v zvezi z zaščito vlagateljev, na to temo, vendar govoriti moramo z ZDA, govoriti moramo o tem, ali so ZDA pripravljeni mm, za dogovor v zvezi z reševanjem sporov med vlagatelji in državo, seveda pa potrebujemo pregleden sistem in spoštovanje pravice do postavljanja regulativnih pravil. Ko bomo dobili nek odgovor, se bomo obrnili nazaj na države članice in na Evropski parlament in videli bomo, ali bo to na koncu del TTIP-ja e ali ne. Že od začetka je stališče, ta, stališče takšno, da je mandat bil podan strani držav članic soglasno in za državami članicami in Evropskim parlamentom bomo se dogovorili o tem tudi tekom celotnega procesa. Več je bilo vprašanj o tem, kako bomo dosegli vse te prednosti na področju prihrankov pri regulativnih pravilih, če pravimo, da ne bomo storili tega, tega in onega. Naj vam podam nekaj primerov. Javni dokumenti bodo k malo na voljo, ki bodo po posameznih sektorjih prikazali, kje vse bo prišlo do prihrankov. In prihranki ne bodo namenjeni samo podjetjem, ampak tudi eh, regulatornim organom. Podal pa vam bom nekaj primerov. Varnostni predpisi pri avtomobilih. Vsi varnostni predpisi na področju avtomobilov v ZDA in v Evropski uniji se razlikujejo. Različni so, zato ker imajo pač različno zgodovino in drugačno regulativno kulturo. Vendar kaže, da to ne pomeni, da je evropski avto manj varen od ameriškega ali obratno. Ampak eh, to seveda ni nekaj, kar bi lahko vzeli kot samoumevno, zato je treba to preučiti na osnovi dejstev in to bomo ustrezno obravnavali, regulatori bodo zadeve natančno preučili in na končno bomo prišli do sklepa, ali je mogoče zagotoviti vzajemno priznavanje tehničnih eh, predpisov na področju avtomobilskega sektorja. Če bi to storili, bi to seveda prineslo zelo veliko gospodarskih prednosti, kaj te ameriške tarife na avtomobile so precej majhne, 2,5, ampak stroški prilagajanja avtomobilov na ameriška eh, pravila znašajo tudi 20 odstotkov vrednosti avtomobila. To bo zelo koristno, morda ne za velike proizvajalce luksuznih avtomobilov, ampak za proizvajalce drugih avtomobilov pa prav gotovo. Sedaj pa še primer zdravil. Ne bomo se pogajali o ničemer, kar bi lahko pod vprašanje postavljalo dostop do zdravil. Ampak o čem govorimo? V ZDA in v EU delamo na osnovi harmoniziranih standardov, na osnovi e GMP, torej eh, dobre prakse proizvodnje standardi morajo biti enaki. Agencija FDA v ZDA ne sprejema, da inšpekcije evropskih inšpektorjev veljajo enako kot inšpekcije ameriških inšpektorjev. Zato morajo evropske družbe izvajati podvojene inšpekcijske preglede tako strani evropskih kot tudi ameriških inšpektorjev. Če bi lahko oblikovali sistem, kjer si regulatori zaupajo, potem bi lahko dosegli dobre rezultate. Če bi prišlo do neke mere medsebojnega zaupanja, bi prihranili zelo veliko viro. To bi prihranilo sredstva tako podjetjem kot tudi regulatorjem. Regulatorji imajo omejene vire in uh, lahko bi se posvečali samo tistim inšpekcijam, kjer so zelo pomembni pomisliki. Lahko bi dal 50 primerov, ampak bom podal samo 3. Kozmetika. Kozmetika je zanimiv primer in videli boste podrobnosti vsega, o čemer govorimo. Naprimer, veliko je sestavin, ki so potrjene v EU za uporabo v kozmetičnih izdelkih, v Ameriki pa jih ni dovoljeno uporabljati. Zakaj? zato ker ti izdelki niso varni, ampak eh, mi smo upravili svoje ocene tveganja in naša ocena je, da so te sestavine varne. Vprašanje je, ali se lahko ameriški regulator zanese na oceno tveganja, ki jo je izvedel evropski regulator. To je nekaj, kar se ne bo zgodilo avtomatsko, ampak lahko bi olajšalo proces eh, ocene tveganja obstajajo tudi druga vprašanja na področju uh, sektorja kozmetike. Nič ne bomo spreminjali na področju dobrobiti živali. To je razlog, zakaj ste me gledali z takšnim pogledom polnim skepticizma, ampak eh, pri živalih v zvezi s kozmetiko ne bomo spremenili nič. To so samo nekaj eh, konkretnih primerov, tudi na področju varnosti hrane, jih eh, ne bomo spreminjali standardov namreč, vendar mislim, da bi morali preučiti tudi, kako bi lahko podprli naše izvajalce, ki izvažajo v ZDA. Postopki so zelo dolgi, zelo zapleteni in včasih tudi nepravični. ZDA pa ne priznavajo inšpekcijskih pregledov v Evropski uniji. Imamo sicer nek sporozum z ZDA, ampak eh, ta sporazum se ne izvaja v ZDA tako, kot je treba. Sedaj je to priložnost, da preučimo ta vprašanje, zato da spodbudimo vino in pomagamo našim izvajal, izva, izvoznikom, ki izvažajo v ZDA. Tudi oni ne bodo spremenili svoje zakonodaje, prav tako pa tudi mi ne. Lahko bi govoril še o drugih vprašanjih. Naprimer, povem vam lahko, da je vsak, ki se deluje pri teh eh, pogajanjih, uslužbenec komisije, ki se drži etičnih pravil Evropske komisije, ne vem, če so točno koga ste imeli v mislih, ko ste govorili o strokovnjakih, v naših pogajanjih pač ne sodelujejo strokovnjaki, mi smo vsi uslužbenci Evropske komisije. Imamo ekipo pogajalcev in ko se odpravimo na pogajanja v ZDA, nas je med 100 in 120. 120 torej uslužbence komisije, ki predstavljajo vse službe komisije in uh, polovica, če ne še več, članov moje uh, skupine prihaja iz uh, drugih oddelkov, ne samo GD trgovina. Tudi velikost njihove delegacije je približno enaka. Prejšnji teden smo imeli pogajalski krok in uh, iz eh, ZDA je prišlo okrog 130 uslužbencev iz eh, ameriške vlade, sodelovali so pri teh pogajanjih, sodelovali so tudi regulatorne agencije, govorili smo o regulativnih vprašanjih in na, eh, na obeh stranih mize imamo predstavnike ustreznih regulatornih agencij. Poskusil sem odgovoriti na vaše vprašanja če sem na kogarkoli pozabil, lepo prosim, da me opozorite. Vrnil se bom med vas, če me povabite ali kakorkoli drugače. Z veseljem bi z vami še govoril o tem odboru in kakor sem dejal, vem, da ima vaš odbor mesto tudi v spremljevalni skupini odbora INTA in morda bi se lahko z njimi dogovorili. Uh, kako bi vaš pogled bil mm, morda bolj prepoznaven v tej skupini, kajti vsekakor bi Evropski parlament moral spremljati ta pogajanja. Hvala. Hvala lepa za odgovore na vprašanja. Mislim, da je bilo prav, da smo se vzeli zelo veliko časa za to razpravo. Zadnjič v tem obdobju Eh, smo imeli pogovore. Zadnjič so z nami nekateri akteri, naprimer Dagmar Rodberend, zato se bomo v naslednjem mandatu prav gotovo znova sestali, ampak v drugačni sestavi. Razprava se bo še nadaljevala. In uh, to je zelo pomembno, če želimo doseči na koncu uspešen rezultat. Hvala lepa za odgovore na številna vprašanja želim vam obilo sreče. Upamo, da bo komisija poskrbela za to, da bomo vsi sodelovali. Upamo, da se bo tudi na samem vrhu kaj spremenilo. Hvala lepa torej in obilo sreče. Gut, damit geht es jetzt weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za zmanjševanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in sprememba direktive 2003-35-ES. E Poročevalka. Ne. Najprej dobi besedo komisija. Jaz ti komisijo najprej komisija. Izvolite. Thank you, chairman, and a very good afternoon. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi in pozdravljeni tudi poslanci. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da, nam, da vam nakratko predstavimo novi svežen o kakovosti zraka. Nekaj moramo storiti, kajti dali ste nam samo nekaj minut, eh, to bo zelo velik izziv, kajti veliko stvari vam moramo pojasniti. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da uporabimo tudi diapozitive. Ta dosir je zelo bogat in zapleten, zato bo nekaj slikic prav gotovo pomagalo. Poskusil bom pospešiti in v nekaj minutah predstaviti vse. predstavljamo torej novi svežen o kakovosti zraka, ki ga je komisija predstavila v koncu tega, kar je Evropski komisar Potočnik imenoval leto zraka. Presvojali smo učinke in sodelovali smo z deležniki in tako naprej. Vedno je dobro začeti z dobrimi novicami, obstoječi okvir na področju politike deluje, zagotovil je merljive pozitivne rezultate. Na levi strani, na levem grafu, lahko vidite graf, ki prikazuje nekaj ključnih onesnaževal, kako so se razvijala od leta 90 naprej. Večina gre navzdol in eh, tista najnižja je najpomembnejša gre za žveplo oksid. Za približno 80 odstotkov smo zmanjšali izpuste od 90 let. K temu se bom še vrnil. Politika na področju kakovosti zraka Evropske unije je politika, kjer lahko jasno pokažemo, da je okolje mogoče izboljšati, da je mogoče zmanjšati tveganja za zdravje, ne da bi ovirali uh, rast BDP-ja. Modra črta kaže indeks BDP-ja, rdeča črta je indeks prebivalstva in uh, zelena črta je vezani indeks vseh onesnaževalj. Podrobnosti je več kot 300 strani, zato vam bomo podali samo nekaj kratkih izsekov. Če obstajajo dobre novice, je pa treba opozoriti na še obstoječe težave. Te težave so zelo resne in eh, če dihamo zrak v Evropi, v večjih mestih, se tega prav gotovo zavedamo. Prvi problem, ki ga bi morali omeniti, so delci v žargonu to imenujemo PM10. Številni senzori v Evropi so še vedno obarvajo rdeče. To pomeni, da so presežene mejne vrednosti Evropske unije. Povedati pa je treba, da se te točke pojavljajo okrog industrializiranih območij in večjih urbanih območij v Evropi danes. Sedaj pa se premaknemo na desno stran. Ta, teh eh, diapozitivno ni preprosto razbrati, zato bomo uh, dokumente poslali vam vsem. Dušiko dioksid je prav gotovo problematičen, tudi tukaj imamo evropsko zakonodajo in eh, tudi tukaj lahko vidimo veliko rdečih pik. Še korak nazaj, PM10, tukaj komisija izvaja postopek kršitve proti 17 državam članicam v zvezi z enim najbolj problematičnih onesnaževal, ki vplivajo na zdrave ljudi. Pri NO2 še nismo tako daleč, postopek je tekel do približno sedaj, sedaj pa sprožamo prve pilotne projekte in izvajamo prve uh, postopke zaradi kršitve. Spodaj levo ozon. Ozona ni dovolj visoko v atmosferi, preveč ga je spodaj in to vpliva na rastline in ima tudi druge posledice. Tudi tukaj je zelo veliko rdečih pik. V nasprotju z PM10 in NO2 nimamo obvezujoče ciljne vrednosti, ampak samo ciljno vrednost, tudi tukaj vidimo, da je v splošnem raven visoka, to je eden, eno od tistih onasnaževal, ker menimo, da bi morali vire iskati zunaj Evrope, zato je to bolj mednarodno vprašanje. Pri prejšnjem diapozitivu sem omenil, da je prišlo do zmanjšanja žveplovega oksida. Problem ki je bil s tem povezan v 70. in 80. letih, vsi se spomnite kislega dežja, je sedaj uh, že skoraj rešen. Ko pa govorimo o vprašanjih, ki niso vezana z zdravjem, je eutrofikacija problem, s katerim se bomo še dolgo soočali. Govorimo o dušiku v ozračju, vključno z dušikom, ki prihaja iz uh, eh, vira v zraku. Več podrobnosti lahko najdete v našem poročilu. Iskali smo glavne vire, kaj so bili razlogi za nezdružljivost z predpisi in kako se to razvija skozi čas. Pri PM10 lahko rečemo, da še vedno gre za mešanico virov. Preprosto lahko rečemo, da eno tretjino še vedno zagotavlja eh, promet, eno tretjino MSP ter uh, gretje doma in eno tretjino bolj splošni viri ali pa ozadje, kako to imenujemo v žargonu. Pri PM10 lahko vidimo, če smo optimistični, da če bomo še naprej izvajali obstoječo zakonodajo, bomo uh, videli, da se bodo posodobila vozila in tako naprej in ti problemi bodo uh, izginili in celo spremenili barvo. Iz rdeče se bo spremenila v zeleno. NO2 je drugačen primer. Večina rdečih pik je povezana z dizelskimi motori. Diapozitiv, ki je pred vami, je samo opomnik tega, o čemer se veliko govori že precej časa. gre za slabo uspešnost dizelskih avtomobilov v primerjavi z bencinskimi avtomobili. Gre za mene vrednosti pri homologacijah. Te mene vrednosti se zaostrujejo in eh, pri dizlu lahko vidite siv oblak, to so emisije v realnem svetu, rdeča linija pa so pravila skladnosti ni, zato moramo to popraviti. To bomo popravili v prihodnih tednih ali mesecih, ko bomo uvedli Euro 6. To je zelo pomemben del rešitve za prihodnja leta, še posebej kar zadeva NO2. Zakaj so vse te rdeče pike, vsi te rdeče senzori še vedno problematični? No. Danes ocenjamo, da onesnaženost zraka in uh, s tem povezane zdravstvene težave vodijo do 406 tisoč smrti vsako leto. To je desetkrat več, kot je smrti zaradi prometnih nesreč. Kar zadeva eutrifikacijo, 62 odstotkov evropskega ozemlja je izpostavljenega obremenitvam, ki presegajo kritične obremenitve. To vključuje tudi 70 odstotkov mest Natura 2000 po Evropski uniji. Zato obstaja velik pritisk ne samo na ozemlja, ampak tudi uh, druge. To poskušamo zaščititi pri instrumentih, ki so nam na voljo, kar zadeva zunanje stroške od 3 do 9 odstotkov BDP-ja, to pomeni od 330 do 940 milijard evrov na leto bi morali temu nameniti. Če to preučimo v smislu neposrednih stroškov, bi to pomenilo, da izgubimo 23 milijard evrov na leto zaradi onesnaževanja, 15 milijard zaradi izgubljenih delovnih dni, torej 15 milijard zaradi tega, ker ljudje ostajajo doma. 3 milijarde zaradi manjših pridelkov, zaradi ozona in 1 milijarda zaradi škode, ki nastaja zaradi kopičenja teh snovi. Dokumenti bodo seveda na voljo, kar nekaj bom moral preskočiti. Povedal sem že, da smo natančno preučevali, kako se bo ta problem razvijal skozi čas, ali bomo potrebovali dodatno primarno zakonodajo, zato da bi se rešili te situacije nezdružljivosti in tako naprej. Ocena teče do leta 2020 in tega ne smemo zamenjati s tem, da države članice lahko ne izpolnjujejo pravil do leta 2020 za cilje, ki so jih dosegli leta 2010. Ne, ne, ne. To ni povezano s tem, ampak gre bolj za analitično razmejitev če bo izvedena vsa ustrezna zakonodaja, naprimer Eco Design, Eco 6, pomorska goriva in tako naprej, potem smo prepričani, da se bodo zadeve močno izboljšale. Tudi države članice morajo ohraniti svoje lokalne ukrepe na tem področju. Zato smo menili, da ne bi bilo stroškovno učinkovito, da bi za to obdobje razbremenili zakonodaj, zakonodajo oziroma uvedli novo zakonodajo, precej časa bi trajalo, da bi se pojavili rezultati. Zato smo se odločili, da bomo sodelovali samo na regulativnih vidikih, da bomo sprožili postopke kršitve in pomagali bomo lokalnim oblastem za to, da bi izboljšali kakovo zraka, ki vpliva na državljane. Morda ste opazili tudi, da se za leto 2020 nismo odločili, da bi zaostrili merila v okviru protokola iz Gotenburga. Tudi zato, ker bi to pomenilo, da bi pozornost preusmerili iz prizadevanj za to, da bi dosegli cilje do leta 2030. over the compliance issues or non-compliance issues. Tudi če bi rešili vprašanje skladnosti ali neskladnosti v EU, kar je narisano na levi strani in prikazano z deležem prebivalstva, ki so izpostavljeni onesnaženju, ki presega mejne vrednosti. In če pogledamo priporočila SZO, se slika zelo spremeni. Vemo, da je evropska zakonodaja za zrak v zaostanku za SZO in tudi zakonodaja, evropska zakonodaja za kakovo zraka je dobra, vendar pa zaostaja za ZDA, za Japonsko in drugimi. To je treba omeniti, zato ker pogosto imamo občutek, da Evropa vodi na vseh področjih, kadar govorimo o zelenih vprašanjih, ampak kar se tiče zraka, stanje ni tako. Pogledali smo različne možnosti do leta 2030. Ne bom se spuščal v podrobnosti zaradi časovne omejitve, lahko pa seveda odgovorim na vprašanja zdaj ali pozneje. Analitični proces je proučil, kaj bo vplivalo na razvoj dogodkov do leta 2030 in tukaj vidite učinek na zdravje delcev PM10 in drugih stvari. In vidite, da se bodo stvari lahko izboljšale za 40 odstotkov do leta 2030, vendar pa krivulja postaja vse bolj ravna in morda bo to to, kar bomo lahko dosegli mogoče ne bomo več imeli 400 tisoč prezgodnih smrti, ampak nekaj čez 300 tisoč, kar je še vedno preveč in zahteva nadaljne ukrepanje. Rdeča črta prikazuje to, kar bi lahko dosegli, če bi upoštevali vse izvedljive tehnične možnosti, ki jih trenutno lahko uporabimo. To je maksimalni tehnično izvedljivi scenarij. Potem pa smo upoštevali še scenarij tega, kako bi, nared, kako bi zapolnili to vrzel. Torej, kaj lahko naredimo, če te tehnične, tehničnih možnosti sploh ne upoštevamo ali kaj naredimo, če jih upoštevamo stoodstotno. Prišli smo do približno 70 odstotnega zapolnjevanja vrzeli, kar bi, prišlo do, kar bi pripeljalo do 52 odstotnega izboljšanja leta 2030. Potem pa še zelena črta, ki prikazuje, kar bi lahko dosegli, če uvedemo strukturne spremembe in stru spremembe ravnanja ta črta kaže, kaj bi dosegli s sistemskimi spremembami v družbi in gospodarstvu. To dan danes sprožajo politike na področju energije in podnebja. To nekoliko prikazuje to, kar smo preučili in kaže tudi, da so naše politike izvedljive. In še nekaj. Glavni element tega svežnja je komunikacija, komuniciranje. Kaj vse zahteva od nas obdobje do leta 2020 je v tem dokumentu jasno opisano. Potem drugi del svežnja je predzadnja alineja, to je predlog za ratifikacijo protokola iz Gotemburga. To je bilo že dogovorjeno z državami, članicami in z drugimi pogodbenicami. In menimo, da moramo tukaj hitro napredovati, kajti s tem se bo tudi zagotovilo, da bodo naši vzhodnoevropski partnerji napredovali pri politiki v zvezi s kakovostjo zraka, tako kot mi v Evropi. Drugi predlogi se nanašajo bolj na obdobje do leta 2030, naprimer predlog za direktivo o nacionalnih zgornjih mejah. Prišli smo iz absolutnih na relativne ciljne vrednosti in predlog za direktivo o načrtih za izgorevanje. Tudi o tem lahko nekoliko več spregovorim potem nek. Tukaj imamo šest onesnaževal, dodali smo še delce PM. V okviru tega, kar je bilo dogovorjenega v Ženevi. Zadnje dve stvari še. PM odražajo vse pomembnejši vpliv na zdravje in vedeti morate tudi, da smo vse to delali tako, da smo upoštevali maksimirati sinergije s politiko na področju podnebja in energije. Tukaj imamo še onesnaževala črni oglik, ki je del eh, teh PM delcev in preučiti moramo tudi prekursorje, naprimer oglikove okside in Eh, dušikove okside in druge. Tukaj želimo zagotoviti, da bomo imeli mandat za prihodnja mednarodna pogajanja, kajti veliko takih pogajanj bo tudi zunaj Evrope, vedno pa moramo vedeti približno, kaj hočemo doseči. Pogledali smo zgorne meje za leto 2020-2030. In čeprav imamo tudi umestne ciljne vrednosti za leto 2025, kajti kompromis eh, komisije je bil, da moramo imeti tudi en umesen prehod med leti 2020 in 2030, da bomo videli, da se države res držijo tega usklajevanja in da z tega niso skrbi ugotovili potem šele na koncu. Uvedli smo veliko prožnih rešitev in okrepili upravljanje in izvajanje. V oceni smo tudi zapisali, da je kakovo zraka vprašanje. pri katerem je bilo obvizno, ob, veliko obveznosti prenesenih iz regionalnih na lokalne organe in potem uh, nekateri župani se naprimer pritožujejo, da ne morejo izpolniti ciljev, ker pač obstaja preveč dizelskih vozil. Zato smo poskušali povezati skupine za upravljanje kakovosti zraka na regionalni in lokalni ravni, zato da bi bilo to bolj učinkovito. Ter potem srednje velike. Policy, when it comes to source policies, and which is quite vast, it's the area that. Uh, Srednje velike termoelektrarne. Tukaj smo razdelili na skupino pod in nad enim megavatom. Na tem področju je vedno več teh eh, novih srednje velikih termoelektrarn. Tukaj ugotavljamo tudi, da je vedno več takih, ki uporabljajo biomaso za izgorevanje, kar pa pomeni, da delci, dele, del, da šte, delež delcev, ki je že začel upadati, spet narašča, zato ker se vedno več uporablja biomase kot gorivo. To moramo spremeniti in zagotoviti, da bo energetska infrastruktura ustrezno opremljena, tako da ne bo poslabševala problemov povezanih s kakovostjo zraka. S tem bi lahko dosegli približno 20 odstotno znižanje v skladu z novimi omejitvami. Obstajajo posebne mejne vrednosti za stare in nove termoelektrarne. Tudi tukaj imamo nekaj novih predpisov, kajti tukaj prehajamo pa že na področje malih in srednjih podjetij in zavedamo se dejstva da moramo biti previdni, kadar obravnavamo manjše subjekte in stroške, ki jih oni nosijo. Za ta namen smo se odločili tudi za rešitev registracije ali izdajanja dovoljen in o tem smo razpravljali že v obdobju 2010-2015. Prvič pa smo uvedli drugo serijo bolj strogih emisijskih mejnih vrednosti in organi jih lahko predvidi, določijo kot obvezne v problematičnih območjih. Če povzamem, celoten svežen in strategija neka bo prinesel veliko koristi, zunanji stroški se bodo zmanjšali od 44 do 144 milijard evrov na leto, potem približno 200 tisoč prezgodnih smrti na leto. Evropa bi morala danes se usmeriti v velike vidne stvari, 200 tisoč prezgodnih smrti manj je dobro in to še poleg tega, kar bomo prihranili pod obstoječimi politikami. Potem odlaganje izvedbenih stroškov 3,3 milijarde proti 3 milijardam. 1,8 milijarde manj izostankov zaradi bolezni dihal, zaradi onesnaženosti zraka in podobno. Predsednik, menimo, da je pred nami svežen, ki je zelo pomemben in za katerega upama, upamo, da bo pridobil zanimanje vaših članov in da bomo na tak način dosegli podporo temu procesu. Zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. In še zadnja stvar. Ta predstavitev je bila zelo kratka. Zaenkrat že delamo s kolegi v svetu. Mislim, da v približno treh dneh smo jim predstavili zelo podrobne podatke in če želite, lahko tudi vam zagotovimo te predstavitve, zato da boste enako obveš obveščeni o teh ciljih. Hvala. Hvala lepa komisiji za predstavitev. številk je bilo veliko, imeli smo leto zraka in mislim, da moramo dejansko nekaj storiti za to. Želimo si eh, manj žrtev v prometu, ampak eh, manj si želimo tudi mrtvih zaradi slabe kakovosti zraka. Prezgodnje smrti so zelo velik problem. če bodo zaradi tega preživeli, naprimer, ljudje, če bo preživelo 85 tisoč ljudi več na leto, potem je to že dober pristop. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo poročevalki. Vendar, ko bo nehala telefonirati, bomo tako dolgo počakali. Um, um, Hvala. Um, Hvala, komisija. Vem, kako obsežno delo opravljajo tukaj, moram namreč prebirati dokumente, kot so ocena učinka. Na svetu so bili tudi že trije sestanki in oni so precej pred nami pri obravnavi tega spisa. Mislim pa, da je to neizogibno, kajti pri nas se je to. Uh, mi smo se vključili šele zelo pozno v tem ciklu. In mislim, da bo to eden najpomembnejših zakonodajnih aktov oziroma eh, zakonodajnih odločitev, ki jih bo obravnaval parlament. Za nas bo to težko. Še zlasti zato, ker je to zelo tehničen spis, ki vključuje veliko dela v ozadju. pri takih srečanjih, kot je današnje, se lahko, lahko dobimo veliko informacij in izmešč, izmenjamo stališča, ampak če hočemo res razumeti številke, moramo imeti sestanke s komisijo v takem okolju, kjer lahko bolj odprto govorimo in postavljamo še več vprašanj. Nadaljevala bi tudi z organizacijskim vidikom, kajti parlament mora pred koncem mandata nekatere stvari zaključiti. Imenovati bo treba poročevalce v senci. Zaenkrat sva tukaj jaz in gospa Gardini. Mislim, da bo tukaj še gospod Ekart imenovan. Mislim, da bo kar zahtevno obravnavanje tega tehničnega spisa. V razpravah s komisijo za enkrat in govorili smo o oceni učinka, ki je komisija pripravila, smo ugotovili, da še obstajajo zmogljivosti pri posvetovanju, torej zmogljivosti pri kar se tiče časa in denarja, zato da bi lahko še naredili nekaj dodatnega dela. Če bi se o tem lahko dogovorili, kar se mene tiče, sem prav uh, zadovoljna tudi s tem, če postavim svoje vprašanje, ampak mislim, da to ni dovolj demokratično in da se moram posvetovati še z drugimi političnimi skupinami. Zato moram vedeti, s kom bom govorila, kdo bojo moji sogovorniki in zato zdaj sem izrazila to željo, ki sem jo. Seveda, zdaj smo slišali čisto kratko predstavitev tega spisa, opraviti moramo pa še veliko dela in smo v bistvu še na začetku poti, niti časovnice še nismo določili. Glede na obseg predloga pa menim, da bo to zelo zahtevno. Seveda se zelo veselim napredka, ampak med sabo se moramo odločiti, kakšen obseg si želimo. Komisija je sprejela jasno odločitev, vse to so opisali v oceni učinka in podali jasen predlog o tem, kako daleč si želijo iti pri katerih vidikih. Ampak nedvomno je to lahko še širše, kot trenutno je predvideno. In na hitro moramo se odločiti, ali želimo iti širše, ali bomo sprejeli analizo komisije. Zaenkrat o tem še nimam stališča. Jasno mora biti, da je to samo en del svežnja o čistem zraku. Predvide, previdni moramo biti tudi, ko to usklajujemo z, drugo, z drugimi zakonodajnimi akti, Previdni moramo biti zato, ker če bomo morda šli preveč na široko, ne bomo šli dovolj, ne bomo dovolj uspešni. Gre za določanje mejnih vrednosti za šest glavnih onesnaževal. Potem eh, so se odločili še za druge sestavine, ki jih je komisija predlagala, ki so bolj povezane s toplogrednimi plini in vesela sem, da je komisija to vključila. Potem, kar se tiče ciljev, imamo cilje za leto 2020, umestne cilje okrog leta 2025 in končne cilje do leta 2030. Po mojem mnenju so cilji za leto 2030 res ključnega pomena, kajti države določijo cilje na različnih ravneh. Slišali smo tudi različne prilagodljive načine za doseganje teh ciljev in mislim, da se ne smemo preveč osredotočiti na umestne cilje, ampak imejmo v mislih cilje za leto 2030 in kako jih bomo dosegli. Ne smemo kopičiti upravnih bremen, zagotoviti moramo, da bo državam članicam čim lažje doseči te cilje svoji državi članici slišim vedno več o kakovosti zraka. To je vprašanje, za katerega je res pristojna Evropa in celo euroskeptiki v moji državi se obračajo k Evropi kot tisti, ki lahko določi pot. Navajeni smo pač, da take, taki cilji in taki okvirji pač prihajajo z evropske ravni. In potem še nekaj o ciljih Svetovne zdravstvene organizacije. Vem tudi, da bodo poročevalci v senci to obravnavali. Pogledala sem tudi, kaj se dogaja v državah članicah in v bistvu so kar uspešne in želimo si imeti vodilno vlogo pri tem svežnju, ampak najprej se moramo odločiti, kakšne so naše ambicije v primerjavi s cilji Svetovne zdravstvene organizacije. Komisija je to jasno povedala, kaj meni, mi pa moramo tudi jasno povedati, ali to sprememo, ali moramo biti bolj ambiciozni in koliko bolj. Vesela sem, da je v predlogu komisije veliko prilagodljivih poti za doseganje novih ciljev. Ne bom jih preletela, navedene so v poročilu. Mislim pa, da bo za nas v parlamentu ključnega pomena, da pogledamo te prilagodljive poti, da bomo videli, katere so najboljše, katere želimo podpreti in pri katerih želimo doseči napredek. To sem hotela povedati za začetek. Kot sem že povedala, bo težko doseči napredek pri tako obsežnem zakonodajnem predlogu, tako v tej fazi sklica parlamenta, vendar pa zbiramo eh, podatke, razpravljamo o njih, vendar pa najprej potrebujemo in to čimprej poročevalce v senci, zato da lahko tudi z njimi izmenjamo stališča. Hvala. Elizabeth Gardini. Sì, grazie Presidente. Elizabeth Gardini. Grazie anche la relatrice e la Commissione. Hvala lepa poročevalki za predstavitev tega svežnja. Nedvomno je ta svežen zelo pomemben, tehnično kompleksen, veliko dela nam bo vzel. To je zelo sintetično torej kratko in jedrnato že povzela kolegica. Nedvomno nas čaka kar precej dela. Delati bomo morali v relativno kratkem časovnem okviru. Sama osebno moram še nekoliko bolj poglobljeno preučiti zadeve, pa res, da se ti podatki lahko berajo tako in drugače. Ti podatki so zelo raznoliki kažejo na to, da če se pojavi potreba potem, da se poseže, moramo paziti, da ne bo prišlo do neželenega učinka. Ravnati moramo res modro. Drži tudi, da državljani pričakujejo visoko kakovost zraka. Jasno je tudi, da imajo države članice obsežne pristojnosti na tem področju. Delovanje Evropske unije pa bi moralo biti učinkovito. Ne sme povzročati dodatnih razlik in neenakosti med regijami. Regije izhajajo iz različnih izhodišč z vidika geografije, z vidika podnebnih značilnosti in tako naprej. Sama bi sedaj podala samo res te predhodne pripombe. Že prej smo slišali strani komisije, da obstaja precejšna vrzel pri posameznih plinih, pri treh glavnih onesnaževalih, potem pri dušikovih oksidih, ki so večinoma plot dizelskih vozil. Poskrbeti je treba za kakovost zraka. Mene pa res zanima, če je komisija morda razmislila o tem, da pripravi učinkovite ukrepe za tista vozila, ki so že na cestah in ki ne izpolnjujejo morda meril višjih od Euro 6. Ta vozila bodo namreč na naših cestah krožila še kar nekaj časa. Na milijone vozil, ki onesnažujejo, danes kroži po naših cestah in ne more ena sama država z lastnimi silami urejati te problematike. Enako velja tudi za amonjak. Dobro je, da ste v tej direktivi preverili tudi to snov, potem NH3. To je pomemben element tudi pri finih prašnih delcih. Upoštevati je treba tudi omejitve pri PM10. Sama pričakujem, da bodo sprejete tudi gospodarsko vzdržne in usklajene pobude. Pogovarjamo se tudi o ukrepih v kontekstu načrtu za razvoj podeželja. Te stvari je treba uskladiti. Sama menim, da bi res morali sprejeti usklajene ukrepe. Takšne ukrepe, ki ne bodo preložile prevelikega bremena na rame držav članic. Namreč ne morejo države članice same iskati rešitev. Te rešitve bodo kompleksne. Poskrbeti moramo, da ne bomo sprejemali takšnih rešitev, ki bodo še poglobile razkol med državami članicami. Nekatere regije že več let čakajo na to, da bo sprejeta ta direktiva in te regije so vložile veliko dobre volje, veliko dobrih namenov v to, da bi same prispevale k iskanju rešitev. Istočasno drži tudi to, da, prih, da obstajajo regije, sama prihajam iz ene od takih, ki so objektivno gledano v slabšem položaju od ostalih. Če si pogledamo dolino pada, nikakor ni nobenega dvoma, da je ta regija v slabšem položaju z geografskega in podnebnega vidika. To pa seveda sproža tudi dodatne argumente povezane z kakovostjo zraka. Na te stvari bi morali opozoriti, morda poseči tudi z finančnimi instrumenti. smo na samem začetku, zato morda ne bi šla predaleč v svojih pripombah. Zdi se mi, da je predlog poročevalke konkreten, dober in se ji zanj tudi zahvaljujem. Sem pa pripravljena že sedaj sodelovati z vami, zato da najdemo boljše rešitve. Hvala lepa. Sedaj pa Satu Hasi, ki bo danes. Uh, govorila v imenu Basa Ajhovta, na nizozemskem potekajo lokalne volitve, zato bomo vsi razumeli, da Basa Ajhovt danes ni tukaj, ampak je na nizozemskem. Um, Hvala. Hvala komisiji in kolegom za predstavitev in komentarje. Glavni komentar zelenih je, da smo razočarani nad ambicioznostjo tega predloga. Lani je bila tema zelenega tedna komisije kakovost zraka. Na podlagi tega, kar je bilo rečeno tam na omizju, kjer sem bila skupaj s komisarjem Potočnika, potočnikom, bi pričakovala precej bolj ambiciozen predlog. Naprimer, če omenim dejstvo, ki ga je komisija tudi omenila, da, so, da je število smrti, ki jih povzročijo onesnaženo zraka, približno desetkrat višja kot sm, število smrti zaradi nesreč. Uh, in zadnje številke za nesreče so 8000 8000, ampak eh, tudi če bi zelo zmanjšali številke, bo ostalo razmerje še vedno podobno. In torej posledice slabega zraka, slabe kakovosti zraka so res velike. In niti tega ne vemo, ali so res vse smrti pripisane diagnozi, ki jo povzroči onesnaženost zraka. Cilj je precej daleč od smernic svetovne zdravstvene organizacije organizacije in tudi v okoljskem akcijskem načrtu je parlament predlagal že, kakšno, kakšni bi morali biti naši cilji. Zdaj pa ocena učinka komisije tega sploh ne upošteva v enem od svojih scenarijev. Izhodišče komisije je sporazum iz Gotemburga, kar pa pomeni, da namesto da bi bili korak pred mednarodnimi sporazumi, jim sledimo. V skladu z informacijami, ki jih imam, model pridobitev kaže, da raven iz sporazuma iz Gotemburga je manj ambiciozna kot to, kar bi dosegli s sedanjo zakonodajo. Zato temu res ne moremo predlogu reči, da je ambiciozen. Potem metan. Julie Gerling je že omenila, da je to toplogredni plin, ampak je eh, onesnaževalo, ki ima kot številna druga osnaževala več škodljivih učinkov. Številni ti plini eh, so škodljivi za stratosferski ozon in so hkrati tudi toplogredni plini. Zato bi rada vprašala, zakaj so omejitve za metan tako pozno prišle, kajti metan je um, toplogredni plin in hkrati tudi prekursor v zvezi z ozonom. Potem pa še en vidik emisije žvepla iz ladi. Sodelovala sem pri direktivi o žveplu, kateri, pri kateri je komisija predlagala svežen za onesnaževanje, za, v zvezi z onesnaževanjem zraka. In komisija je predlagala omejitev ni cela ena odstotno mejo za žveplo pri emisijah ladij, kar velja že za pristanišča in na določena področja. Komisija je obljubila, da bo to možnost preučila tudi za območja 12 nautičnih mil v tistih območjih v Evropi, kjer ki niso pokrita z območji, kjer se nadzorujajo emisije. Ali je komisija opravila to oceno koristi za območja in kakšni so rezultati te ocene? Hvala lepa. Želi še kdo spregovoriti? Ne. V redu, potem pa komisija. Odgovorite na vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil vsem za podane pripombe. Zasledil sem celo nekoliko spodbudne besede tu in tam. Nekaj konkretnih vprašanj ste imeli, se bom osredotočil na ta vprašanja. Upam, da bom celovito odgovoril na nje, če ne, se bom še oglasil. Gospa Grling, je podala nekaj pripomp, vendar ni zastavila nobenega konkretnega vprašanja, če se ne motim. Gospa Gardini je spraševala o tem, ali je komisija razmišljala o vozilih, ki so že na trgu, kaj storiti z njimi. Ja, tu gre za neregulativno komponento, recimo temu tako. V Evropi imamo standarde za dajanje na trg. In ko neko vozilo izpolni ta standard, se ga da lahko na trg, lahko se ga trži do konca življenjskega ciklusa. In pri tem primeru stvari niso nič drugačne. Smo pa priča temu, da države članice posegajo po območjih z nižjimi emisijami, kadar se pojavijo težave. Se pravi, da v nekaterih območjih dopuščajo samo čistejša vozila. Dokler bomo imeli opravka s takšnimi razmerami, bomo morali upoštevati tudi vozila, ki so že na trgu. Tu ne gre zgolj za sistemski problem. Novinari so pripravili kar nekaj reportaž med drugim tudi dokumentarni film, mislim, da je francoska televizija France 2 to pripravila. Kot kaže, vse več državljanov odstranjuje katalizatorje iz vozil, to ni sprejemljivo. Tako da bi morali preveriti tudi to, v kolikšni meri lahko okrepimo določbe o pregledih nekdo mi se mi to že predlagal. To je eno od tistih področji, kjer morajo kazni postati odvračilne. Zagotovo obstajajo področja, kjer bi lahko stvari še bolj preučili. Pogosto je to vezano na lokalne ukrepe, na načrte za trajnost. Države članice bomo podpirali na vseh ravneh, tudi pri spodbujanju dodatnih najboljših praks. V okviru pilotnih projektov smo zasledili, da obstaja kar nekaj potencijala na tem področju, če združimo strokovnjake in posamezna podjetja. Rekli ste, da bi potrebovali bolj ciljno usmerjena sredstva v okviru novega programa LIFE. Imamo tako imenovane integrirane projekte in pri teh projektih bomo sodelovali z državami članicami, dopustili države članice, da med seboj sodelujejo da se razrešijo ta vprašanja. To pa je tudi nadaljni korak k temu, da damo na voljo sredstva iz strukturnih, kohezijskih in ostalih skladov, kjer so bila sredstva na voljo v preteklih letih, pa jih nismo izkoristili. Zato je treba več storiti v usmerjanju teh sredstev. Če se vrnem s tem nazaj na prvo vprašanje osebna vozila niso stroškovno učinkovita, pri vlakih in avtomobilih obstajajo in avtobusih obstajajo nekatere retroaktivne možnosti in rešitve. Zavedamo se, da v Evropi obstajajo določena področja geografsko in podnebno gledano v slabšem položaju, tudi dolina pada, zato smo želeli zagotoviti podporo. Sicer termin, ki ga uporabljamo, ni najbolj primeren. Črni trikotnik, temu rečemo. Češka, Slovaška, Poljska imajo res slabo kakovo zraka, predvsem zaradi uporabe premoga in mi se želimo znebiti umazanih goriv, želimo, da bi ljudje prešli na čistejša goriva, tako da gre tu res za večplastni pristop. Dolina pada, tam je nekje 10 milijonov ljudi v tem območju. To je vedno nekoliko zapleteno, namreč morda bi lahko bili nekoliko manj strogi v tem območju glede izpolnjevanja standardov, vendar to pomeni tudi to, da bi posvečali manj pozornosti drugim območjem. Med posvetovanji so se oglasili tudi predstavniki iz teh regij. Bili so dokaj panični, kajti to je področje, kjer je veliko nesnaževanja moč povezati z emisijami emonija, amonijaka. Bomo našli boljše in bolj ciljno usmerjene rešitve. Vem, da ste nekoliko razočarani nad našo stopno ambicioznosti, ampak politika, kot jo predlagamo, bo zmanjšala število prehitro umrlih z 400 na 200 tisoč. Zato je zelo pomembno, da v obstoječi zakonodaji poiščemo vse možnosti, ki jih še nismo izkoristili. Poskrbeti je treba za dosledno izvajanje zakonodaje in bodo stvari takoj boljše. V tem kontekstu je smiselno omeniti tudi, da je STO leta 2012 emisije dizelskih vozil razglasila za kancerogene. Zadeva je bila že poslana v medslužbeno posvetovanje, smo že skoraj da dosegli dogovor, ko je STO najavila, da so vsi elementi, ki onesnažujejo zrak, kancerogeni. Težko bo gotoviti, kateri od teh elementov v koktejlu je res tisti, ki ubija, ampak v vsakem primeru gre za resne zadeve, ki jih bo treba ne mudoma razrešiti. Mislim, da smo podali dober predlog in smo pripravljeni sedaj tudi storiti še več. Ali Gothenburg vodi pri tem predlogu ali mu sledi predlogu za 2020? Sledimo protokolu iz Gothenburga, deloma namenamo, namenoma, ker ne želimo izgubiti preveč časa, za pogajanja do leta 2020. Želimo si, da bi prišli na cilj leta 2030. Naš svežen presega mednarodno zakonodajo, kajti leto 2030 ni specifično omenjeno v mednarodni zakonodaji, tako da je naš predlog dokaj uravnotežen. In še zadnja zadeva, gospa Sato, ali smo opravili tudi stroškovno učinkovitost oziroma analizo stroškovne učinkovitosti, kaj se dogaja za nadzornimi območji za posamezna onesnaževala. Kompromis smo dosegli, ko smo se pogajali o direktivi o žveplu. Če gledam nazaj, je bil ta kompromis dober. Če bomo sprejeli dodatne seke, kot jih imenujemo, bomo znižali stroške. Se pravi, obstajajo razlogi, zakaj bi morali preko Evropske unije, zlasti na obalnih območjih, opredeliti območja, kjer se nadzira emisije NOX-a. No, ugotovili pa boste v neko, da smo zauzeli bolj pozitivno stališče, države članice spodbujamo, da se podajo na to pot. če nekdo zmanjša emisije na celini, lahko morda s tem postavi proti otež drugim ukrepom, ki morda niso tako učinkoviti. To so vse stvari, ki jih je vredno še obravnavati. Upam, gospod predsednik, da sem s tem odgovoril na vprašanje vseh delegatov. Hvala. Ja, Hvala lepa. Razprava je konec. Hvala lepo, da ste bili z nami. O tem se bomo ukvarjali prav gotovo tudi v naslednjem mandatu. Bomo videli, eh, kakšna bo situacija takrat. Smo tudi pri koncu dnevnega reda za danes. 14. aprila od 9. do 12.30 bomo imeli zadnje zasedanje odbora. Imeli bomo javno predstavitev uh, eh, FC to bo v Strasburu. Hvala lepa za razprave, hvala lepa za pozornost. Razprava o TTIP-ju je bila zelo dobra, dobro je, da smo si vzeli toliko časa in sedaj vsem želim lep večer. Naslednje.